Meine Damen und Herren, Господин, Господи, Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, sedite, prosim. Pozdravljeni na današnji javni predstavitvi. Predstavil se bo kandidat za komisarja za sosedsko politiko in širitveno pogajanje pozdravljam torej Johanesa Hana. Tega postopka ne opravljate prvič, kot eh, komisar za regionalno vprašanje ste ta postopek že opravili. Poskrbeli ste, naprimer, da smo ukrepili bolj ranljiva področja, to je vaša dediščina kot dela. Imeli ste veliko dela. Nekaj tehničnih vprašanj na začetku. Kandidat za komisarja lahko spregovori za 15 minut na začetku, na koncu bo imel približno 5 minut časa za sklepni govor in vsak poslanec ima pravico zastaviti vprašanje ki ne sme biti daljša od ene minute, potem ima kandidat za komisarja minuto in pol časa za odgovor in po želji je mogoče zastaviti še dodatno vprašanje v dolžini 30 sekund, odgovor na katero traja eno minuto. Koordinatorji imajo nekaj več privilegijev, imeli bodo nekaj več časa, ne bodo imeli na voljo samo 3 minute, ampak 4 minute za vprašanja in odgovore. In ker smo tako prijazni, bomo gospodu Langenu, predsedniku odbora INTE, dali uh, enako količino časa, uh, on bo imel pravico, da zastavi tudi dodatno vprašanje. Po koordinatorjih in eh, obeh predsednikih pod odboru bomo nadaljevali v klasičnem ritmu. Skupine smo združili v skupine, zato da je mogoče bolj postaviti povdarke pri vprašanjih in tudi manjše skupine lahko pridejo več do besede, ne pa da čakajo do konca nekaj želim povedati. Včeraj sem sledil nekaterim predstavitvam in povem vam, da bom zelo strok pri času za govor. Drugače, pri 45 vprašanjih ne bomo prišli do konca. Če bomo začeli zaostajati, bo to zelo slabo za kolege, ki pridejo na koncu in za celotno predstavitev. Komisarja bom prosil, da vedno sproži uro in ko bo konec časa, vas bom prekinil. Ne bom dopustil tistega, gospod predsednik, samo še nekaj, zato da dobite minuto. Tega ne bom dopustil, to danes pač ni mogoče, lepo prosim za vaše razumevanje, zato da bomo zadevo izpeljali tako, kot je treba. Gospod Han ima zelo pomemben portfelj. Če si pogledamo, kaj se dogaja na vzhodu Evrope, lahko vidimo, da so to evropski sosedi in gre za zelo politično vprašanje. V južni soseščini imajo naši sosedje tudi eh, veliko izzivov, zadeve niso nič boljše, celo dramatične so. Gospod Han prevzema položaj v zelo kočljivih časih. Tudi tako je, da je gospod komisar, predsednik komisije Juncker govoril o širitvi Evropske unije, vendar ne predvideva, da bi v prihodnih petih letih zaključili širitvena pogajanja za katerokoli državo, kandidatko. Vendar jasno je, da moramo izpolnjevati svoje obveznosti do držav Zahodnega Balkana. To ne pomeni, da bomo popuščali. In to velja tudi za pogajanja z Turčijo. V pogajalskem mandatu je zapisano, da je cilj članstvo in če se pojavljajo problemi, je treba poiskati najboljšo možno rešitev v našem strateškem interesu je, da izvajamo odprt proces zaradi vseh težav, s katerimi se soočamo in eh, prosim vas, da to upoštevate pri razpravi, ki nas čaka. Johannes Han, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovane poslanci, gospe in gospodje tukaj v dvorani in tudi druge. Zelo sem vesel, da lahko danes predstavim vizije za obe ključni politiki v mojem portfelju, to je evropska sosedska politika in širitvena pogajanja Evropske unije. Veselim se že sodelovanja z vami pri teh zelo pomembnih vprašanjih. Vaša mnenja so zelo pomembna pri oblikovanju moje vloge v prihodnosti. Evropska unija ima zelo pomemben miroven projekt, ki ga je začela s pomočjo regionalnih integracij. To velja za širitveno politiko, kot tudi sosedsko politiko. Ti dve predstavljata nadaljevanje tega pomembnega projekta, ki temelji na naših temeljnih urednotah. Ne smemo pozabiti, da smo pred približno dveh, eh, dvema letoma dobili Nobelovo nagrado za mir. Profil Evropske unije pri obeh političnih področjih želim okrepiti. Evropska unija mora biti bolj vidna in prepoznavna na terenu, zato da bomo bolje zastopali svoje temeljne interese in da bomo neizogiben partner za reforme za svoje sosede. Evropska unija mora biti zelo pozorna pri določanju ciljev. Jasno mora določati svojo vlogo pri ključnih akterjih v soseščini in mora biti tudi ofenzivna pri posredovanju informacij o svojem delu, tako do državljanov, kot tudi do drugih v tujini. Zato je moja naloga v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom ter visoko predstavnico ter podpredsednico komisije storiti prav to. Gospe in gospodje, začel bom s širitvijo. Kandidat za predsednika Juncker je dejal, da širitve v naslednjih petih letih ne bo zato ker je čas, da konsolidiramo dosežke med 28-terico. Gledano realistično, nobena partnerska država ne bo v popolnom, popolni pripravljenosti do konca tega obdobja. Sveda to ne pomeni, da bomo prenehali z aktivnostmi. Ne, prav nasprotno. Moja vloga bo, da pomagam pripraviti tiste države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji in poskrbeti moramo, da bodo izpolnjena vsa merila. Ko sem bil komisar za regionalno politiko, sem ugotovil, kako nujno je, da pripravimo nove kandidatke za članstvo v Evropski uniji za njihove odgovornosti v prihodnosti. Tri zelo pomembna vprašanja vidim za prihodnja širitvena pogajanja. Gre za načelo pravne države in temeljne pravice, gospodarstvo in ustrezno delujoče demokracija. Te tri seveda spremlja tudi ustrezna upravna zmogljivost. To so tiste ključne naloge in v svojih pogajanjih bo moj moto kakovost pred hitrostjo. Čim prej v svojem mandatu bom pripravil predloge o tem, kako lahko podpiramo te prednostne naloge za reforme. V zvezi s pravosodjem in načeli pravne države bom tesno sodeloval z prvim podpredsednikom, komisarjem za pravosodje, potrošnike in enakost med spoloma ter komisarjem za migracije in notranje zadeve. Organizirali se bomo in borili se bomo proti organiziranemu kriminalu, korupciji, za reformo javne administracije in tako naprej. To so temelji, kjer ne bomo sprejemali kompromiso. Enako velja tudi za temeljne pravice. Diskriminacija nima nobene uloge v družbah, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Naslednje zelo pomembno vprašanje. Gospodarstvo in naša prizadevanja za rast in delovna mesta. Narediti želim korak nazaj glede gospodarskih meril za pristop. Nekaj se moramo naučiti iz izkušenj o evropskem semestru. Poskrbeti moramo, da bodo širitvena merila res podpirala naše partnerje pri doseganju standardov, ki jih bodo nekoč morali izpolnjevati kot člani. Prav tako moramo že sedaj izboljšati plaginjo. Če želimo, da bodo strukturne reforme uspele in da bodo trajnostne, potem morajo zagotoviti otipljive prednosti za ljudi. Prav tako bom povdarjal reforme, ki sem jih uvedel v regionalno politiko, zato da partnerje spodbujam k iskanju konkurenčnih prednosti in da bodo reforme izvajali na zelo natančno izbranih sektorjih. Če želimo imeti podporo javnosti, moramo instrument za predpristopno pomoč ustrezno oblikovati, sodelovati pa moramo tudi z mednarodnimi finančnimi institucijami, zato da ustvarimo kritično maso na ključnih področjih in ustvarimo bolj prepoznavne rezultate. Tretja pomembna naloga je resnična in poglobljena demokracija. Ta parlament in nacionalni parlamenti prispevajo k reformnem procesu v širitvenih državah poštene volitve, popolnoma neodvisni mediji, vključujoča in pregledna vlada. To so pomembni elementi in računam na vašo podporo. Še bolj tesno pa želim sodelovati s civilno družbo, zato da res zakorenimo tiste potrebne reforme. Rekel sem, da ne bomo sedeli križem rok. Ne. Okrepiti želim dejavnosti z predpristopnimi partnerji. Storiti moramo vse, kar lahko, da spodbujamo regionalno sodelovanje in pomagamo rešiti dvostranska vprašanja. Naši partnerji ne bodo dosegli napredka na evropski poti, če ne bodo premustili problemov iz preteklosti. Poskusiti bom, stori, poskusiti bom storiti vse za to, da stabiliziram regijo, še posebej si bom prizadeval za poglobljen dialog med Beogradom in Prištino. Države Zahodnega Balkana morajo biti bolje povezane med seboj in tudi z Unijo. Ta regija ne sme biti črna pika na zemljevidih cest, železnic in energetskih mrež. V našem skupnem interesu je, da se prometna in energetska infrastruktura na Zahodnem Balkanu uskladi z omrežji TNT in TNE. Če bomo imeli skupne cilje, bomo lažje pomirili čezmejne napetosti. Prav tako Nameravam izkoristiti svoje izkušnje kot eh, komisar za regionalno politiko, da zagotovim, da bodo naložbe učinkovite, dobro upravljene in tudi ciljno usmerjene. Prav tako bom ponovno oživil sodelovanje. Uporabil bom svoje izkušnje pri razvoju omrežij v makroregijah Evropske unije. Naprimer, še naprej si bom prizadeval, da beg možganov zaustavim in da zagotovim kroženje usposobljene delovne sile po Evropski uniji. In na koncu seveda moram povedati, da moramo še naprej spodbujati reforme v Turčiji. Želim si posodobiti carinsko unijo, razširiti jo želim na storitve, javna naročila in kmetijske izdelke. Mislim, da bi morali še naprej delati v skupnih interesih, vendar pristopna pogajanja bodo napredovala le, če se bodo voditelji Turčije zavezali, k univerzalnim pravicam in k nadaljnemu razvajanju reform brez pomislekov. Spoštovane poslanke in poslanci, ko smo pred desetimi leti oblikovali sosedsko politiko, me zanima, kdo bi lahko bil predvidel težave in nestabilnost, ki smo ji bili priča v zadnjem času na jugu in na vzhodu. Bolj aktivno sodelovanje s soseščino ne gre več samo za spodbujanje demokracije in blaginje na dolgi rok. Ne, gre za zaščito naše varnosti, za zagotavljanje univerzalnih urednot in za zastopanje naših interesov sedaj. Moja prva prednostna naloga bo, da bomo storili vse, kar lahko, da rešimo trenutno krizo v Ukrajini. Naš eh, cilj mora biti prav tako najti rešitev, ki spoštuje ozemeljsko integriteto Ukrajine ter njeno suverenost, neodvisnost in spoštovanje mednarodnega prava. Podpirati moramo temeljno pravico Ukrajine in Ukrajincev, da sami odločajo o strateških usmeritvah države. Podpis pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina in ratifikacija v Evropskem parlamentu, sta bila mejnika, ki bo ta pomenila močnejše politične in gospodarske vezi med Evropsko unijo in Ukrajino. Obenem pa bo to vodilo tudi do večje stabilnosti in blaginje v Evropi nasploh. Evropska sosedska politika je okvir za delovanje na vzhodu in na jugu. Vendar Spreminjati se mora v skladu z okoliščinami. Predsednik Juncker me je prosil, da pripravim priporočila v prvem letu svojega mandata. Pričakujem, da lahko računam na vas za posvetovanje, ampak nekaj je že jasno. Prvič, vedno smo rekli, da mora evropska sosedska politika imeti specifičen pristop za vsako državo. Sedaj mora to postati realnost. Drugič, politika mora biti bolj prožna, omogočati mora za hiter odziv, ko nas partnerji potrebujejo. Tretjič. Poskrbeti želim, da imamo na voljo prava urodja za sodelovanje na vseh ključnih področjih, vključno z energijo, trgovino in migracijami. Četrtič. Okrepiti moramo skupno lasništvo odnosov s sosedami, Zagotoviti moramo vključitev civilne družbe v najširšem možnem smislu, vključno z svetom posla. Naj povem še nekaj. Ko naši partnerji dosežejo rezultate na področju boljšega upravljanja in reform, mora tudi Unija izpolniti svoje obljube. Če partnerji ne izpolnijo svojih obljub, potem moramo imeti bolj jasno strategijo, kako bi zastopali svoje interese in ohranili svoj vpliv obenem pa moramo seveda še naprej spoštovati svoje načela. Na vzhodu vzhodno partnerstvo zagotavlja dober okvir, ki se mora prilagoditi tudi dogodkom na terenu. Odločen sem, da poskrbim, da bodo Ukrajina, Gruzija in Moldavija dobile vse, kar potrebujejo za to, da bodo same lahko sprejele demokratične odločitve in da bodo lahko izvedle potrebne politične in gospodarske reforme podporna skupina komisije bo zelo pomembna v Ukrajini, kajti prizadevali si bomo za rekonstrukcijo vzhodne Ukrajine. Prav tako želimo okrepiti sodelovanje z Armenijo in Azerbajdžanom. Nameravam pa tudi okrepiti našo politiko kritičnega sodelovanja z Belorusijo. Prav tako bom podpiral Federico Mogherini pri krepitvi vloge Evropske unije in pri prispevanju k temu, da rešimo zamrznjene konflikte v vzhodni soseščini. Skupaj z visoko predstavnico podpredsednico želim nadaljevati dialog z Rusijo. Rusija ne sme podcenjevati odločenosti Evropske unije, da se drži svojih načel. Vedeti pa morajo tudi, da naša sosedska politika in vzhodno partnerstvo nista projekta, ki sta namenjena spodkopavanju eh, vpliva Rusije. Sedaj pa jug. Ko sem rekel, da moramo biti bolj jasni glede načela diferencijacije, sem imel v mislih partnerje, ki izvajajo trajne reforme, naprimer Tunizija in Maroko. Tem dvema partnerjema moramo pomagati pokazati, da demokratični dialog in reforme dejansko zagotavljajo mir in blaginjo. V Siriji se soočamo z zelo veliko politično in humanitarno krizo. Ne smemo dopustiti, da nas bodo težave drugje v soseščini spravile stira. Prizadevanje morajo teči na politični ravni in pomoč moramo zagotoviti tistim, ki najbolj trpijo, še posebej v Jordani in v Libanonu. V Egiptu je politična situacija zelo kompleksna, gospodarstvo je v težavah, zato moramo zagotoviti kritičen in konstruktiven dialog. Ne smemo pa dovoliti, da bi Libija končala v kaosu. Delal bom po svojih močeh, da okrepim dialog z državnimi oblastmi in da zagotovim političen dialog, ki bo omogočil tranzicijo v stabilen in vključujoč red in mir. Še naprej si bom prizadeval za mirovni proces na Bližnjem vzhodu v tesnem sodelovanju z gospo Mogherini. Uporabil bom vse instrumente, ki jih ima na voljo Evropska unija. Spoštovane poslanke in poslanci, še nekaj besed o državah Evropskega gospodarskega območja in Evropskega prostotrgovinskega območja. Za visoko predstavnico podpredsednikov komisije bom sodeloval z temi pomembnimi partnerji, da poglobim sodelovanje in vedno bom ustrajal pri tem, da enotni trg in štiri svoboščine nikoli ne postavim pod vprašaj. Gospe in gospodje, Evropska unija in sosede se spopadajo z velikimi izzivi. In to v trenutku, ko so naše finančne zmožnosti omejene. Evropska unija mora prevzeti odgovornost, bolj se moramo posvečati tako soseščini kot tudi širitveni politiki. Tesno želim sodelovati z vami in vašimi odbori, zato da zagotovimo, da bo Evropska unija imela proaktivno in ciljno usmerjeno politiko z svojimi partnerji. To bo koristilo državljanom in državljankam. Sam sem zelo navdušen, ampak obenem tudi pragmatičen. Predlagam, da sodelujemo odločeno in realistično. Sodelovati moramo z partnerji, sosedi, krepiti moramo svoje partnerje, vse pa morate lmiriti na naših evropskih interesih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, 14 minut in 52 sekund. Odlično, to je zgled za nas vse. Gospod Preda, izvolite, izkažite se. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Najprej bi vam rad čestitev k imenovanju. Mislim, da ni nobenega dvoma glede vaših sposobnosti, glede predanosti Evropi, Takšno zaslišanje ste prestali že pred petimi leti in mislim, da ste tudi kot komisar za regionalno politiko opravili izvrstno delo. Bi pa rad omenil nekaj, kar ste izpostavili prejšnji teden, ko smo se srečali. Rekli ste, da lahko na podlagi prejšnjih izkušenj v funkciji komisarja vsa nova vprašanja obravnavate z enako intenzivnostjo kot buldožer. Mislim, da je ta izjava sprožila kar nekaj komentarjev. To ste zapisali tudi v pismu o vaši misiji. Zanima me, kaj boste storili kot komisar na področju širitve. Hvala. Pejdes, pejdes, oboje. To lahko odgovorim zelo hitro. Lahko prejdemo kar na naslednje vprašanje. Že si totalno satisfe. Ne, ne potrebujem dodatnih vprašanj, odgovor je bil jasen. Uh, How it? How it? Gospod komisar, zelo smo se borili, da je beseda širitev v vašem nazivu poganja, pa ne, če bi parlament predlagal, da pogajanja odstranimo, tako da bi bili samo komisar za sosedsko politiko in širitev, ali je to sprememba, ki bi jo podprli. Drugič, moja skupina ni pozdravila izjave gospoda Junkerja, ampak če ne bomo imeli širitve Evropske unije v naslednjih petih letih, me zanima, kakšne specifične kriterije za uspeh si boste zastavili v zvezi za širitveno politiko v času svojega mandata. Tretjič, komisar. Avstrijci so med tistimi, ki najmanj podpirajo širitev. Ali je vaša nominacija znak, da je širitvena otrujenost dosegla Brusel. Ali je to znak Bruslja, da je treba to premustiti v državah člana, cl članicah in v osebnem življenju? Ali radi stojite v vrsti? Kako dolgo stojite v vrsti, preden ste nestrpni in koliko časa traja, preden se odločite, da boste preprosto šli kam drugam? To je uh, prvo vprašanje mislim, da tukaj nekega protislovja ni. Posvetiti se moramo širitvenim pogajanjem in kako sem rekel, gre za kakovost, ne pa za hitrost. Veliko izkušenj imam kot komisar za regionalno politiko. Vem, da je v našem skupnem interesu, da so države članice dobro pripravljene, da lahko takoj začnejo z izvajanjem in izkoriščanjem vseh priložnosti, ki jih imajo kot eh, članice, naprimer koriščenje strukturnih skladov, spoštovanje standardov, uredb in tako naprej. Zato mislim, da je zelo dobro, da imamo strok in podroben pogajalski proces z državami partnericami, zato da poskrbimo za pristop v prihodnosti, na katerega so države dobro pripravljene. Vem, kakšno je mnenje javnosti in res je, v državah članicah moramo govoriti o tem vprašanju. Ne gre le za pogajanja s partnerji o pogajanjih v prihodnosti, ampak gre tudi za to, da ljudi v državah članicah prepričamo, da bi dodatna širitev v prihodnosti lahko pomenila prednosti tudi za nje, naprimer nova delovna mesta, rast gospodarstva in tako naprej. Kje so trgi, ki se širijo? To so trgi na vzhodu, jasno. In še nekaj. Sem dovolj potrpežljiv, stal bom v vrsti tako dolgo, kot je treba. Ne delam od 9 do 5, delam cel dan in če je treba tudi čez vikend, zato da dosežemo naše skupne cilje in interese. Herr Holt? No, that's the... Gospod Havic? Pol minute. Hvala lepa. Lepo je, da ni protislovja, če bi spremenili naziv, kar zadeva potrpežljivost. Bolj me skrbi, da bodo drugi prenehali, ne vi. Ampak, ko rečete kakovost pred hitrostjo, me zanima, ali namenoma pošiljate signal v države kandidatke, da se bo proces sedaj upočasnil, je ta signal nameren in ali se zavedate, da bi to lahko seveda povzročilo tudi določena tveganja, da ne bo prišlo do napačnih predstav, bom te države obiskal na začetku svojega mandata, zato da vsem pojasnim, da smo še naprej pripravljeni tesno sodelovati z njimi, zato da še naprej izvajamo ustrezna pogajanja z namenom, da izpolnimo končni cilj, ki je, da se države Zahodnega Balkana nekoč pridružijo Evropski uniji. Hvala. Požite. Gospod Belder. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Han. kot kandidat za komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja, ste pristojni tudi za Turčjo. In prav gotovo boste pravila spoštovali zelo strogo. Turčija mora biti faktor za stabilnost v tej regiji. To zaenkrat ne velja. Med Izraelom in Turčijo so trenutno napetosti zelo visoke in Izrael je edina stabilna država na Bližnjem vzhodu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o vlogi Turčije na Bližnjem vzhodu? Ali bo mogoče drastično izboljšati odnose s Turčijo? Hvala. Ikave. Čisto splošno vam lahko povem, da bomo o tem prav gotovo še govorili. Zelo pomembno je, da Turčijo še naprej obravnavamo kot ključnega partnerja Evrope. V našem interesu mora biti, da poglobimo in izboljšamo odnose z Turčijo. Na teh vprašanjih moramo delati še naprej in eh, sam si bom še posebej prizadeval na tem področju. Seveda pa je v našem interesu tudi, da v neposredni soseščini poskrbimo za mir in stabilnost. To seveda vključuje tudi odnose naših sosedov med njimi. Po potrebi sem seveda sam uh, osebno pripravljen na to in prepričan sem, da enako velja tudi za visoko predstavnico, da posredujeva, zato da poskrbiva, da se bodo odnosi med Turčjo in Izraelom izboljšali. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Hvala lepa. eno od meril za širitev je spoštovanje manjšin v državah kandidatkah. Kandidat za komisarja, kako ocenjujete trenutne razmere judovske in krščanske skupnosti v Turčiji? Ali menite, da je treba turške oblasti opozoriti na kaj v zvezi s tem? Naprimer, v mislih imam krizo v Gazi in uh, mislim, da je to povzročalo težave. Hvala lepa, prav imate. To je ena od uh, skrbi, eden od pomislekov, ki jih imamo v zvezi s Turčjo. Pristopna pogajanja, če naj se spet ustrezno zaženejo, potem je nujno potrebno, uh, da Turčija prevzame politično odgovornost. Ne gre samo za premike, ampak dokaziti, dokazati mora, da jemljajo pravice manjšin resno. Hvala. You, uh... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja Han. Tri šefe, morda še več, boste imeli, gospa Mogherini, gospod Timmermans in gospod Juncker. Zanima me, kako boste prišli do svojega glasu v tej novi strukturi komisije. Sedaj imamo novo strukturo komisije, namreč zanima me, ali bo gospod Magerini usmerjala vaše delo. Drugič, v izjavo gospoda Junkerja lahko vidimo, da širitve ne bo. Zanima me, ali so to samo prazne besede, imajo kakšen pomen ali ne. No vse zadnje, če je država pripravljena na pridružitev, bi se morala pridružiti. Komentar, prosim. In še na koncu. Moja skupina, skupina Alde, nasprotuje ruski agresiji v Ukrajini. Ampak Ukrajina potrebuje maršalov načrt za gospodarsko preživetje. Lepo prosim, da mi predstavite svoj maršalov načrt. Imam na voljo Eno minuto ali minuto in pol, da predstavim prihodnost Ukrajine. No, kakorkoli že. Najprej sodelovanje. Nobenih pomislekov nimam, da se zadeva ne bi izšla tako, kot si želimo. V trenutni komisiji smo vsi vabljeni k sodelovanju. Mislim, da ovir ne bo prej nasprotno dejstvo, da imamo sedaj podpredsednike ki pokrivajo tematična področja, samo kaže, kakšni so novi cilji Junkerjeve komisije. Mislim, da je to korak naprej. Še enkrat, glede prekinitve širitvenega postopka. Že povedal, povedal sem že prej, kaj to pomeni. Gre za izvajanje ustreznih pogajanj. Če želite, lahko povem, da smo letos začeli pogajanja s Srbijo, lani z Črnogoro in če si pogledate povprečno dolžino trajanja pogajanj, potem je mogoče pričakovati, da bomo pogajanja zaključili k malu. Ampak ne gre za določanje rokov. Bistvo je, da bo vse izvedeno tako, kot je treba. Dogovori morajo vključevati tudi izboljšanje uspešnosti, naprimer na področjih človekovih pravic, preglednosti, neodvisnosti pravosodnega sistema in tako naprej. Prekoračil sem svoj čas, se opravičujem, morda vam lahko kdaj drugič razložim svoje mnenje o Ukrajini, to bom storil z veseljem. Thank you, uh... Hvala lepa. No, potem samo ponavljam svoje vprašanje o Ukrajini in lepo prosim za vaš odgovor. No, tudi tukaj mislim, da je zelo pomembno, da tesno sodelujemo, tesno sodelujemo v smislu politike, seveda, pa moramo ukrajinski vladi pomagati tudi, da izvede vse potrebne reforme. Vedno ne gre samo za denar potrebna je tudi pomoč. Evropski parlament pa tudi nekateri nacionalni parlamenti želijo pomagati Ukrajini, naprimer pri decentralizaciji, pri regionalizaciji politike. To je nekaj, kar je zelo pomembno v državi sami, seveda pa moramo ukrepiti tudi civilno družbo. Obenem pa moramo poskrbeti tudi za obnovo vzhodne Ukrajine svoje zmogljivosti, svoje orodja, bomo izkoristili po najboljših močeh. To, ponavljam, ne pomeni samo finančne pomoči. Hvala. Hm. Gospod Lozing. Äh, Gospod Han, kar zadeva prihodno sosedsko politiko, še prav posebej sredozemlje oziroma Severno Afriko. Če si ogledamo zgodovino, imamo uh, pridružitveni in partnerski sporazum, potem imamo sporazume o vračanju beguncev, o priseljevanju in vse te zadeve so bile precej problematične v odnosu do Libije. Tukaj pa je tudi prostotrgovinski sporazum, ki naj bi ponudil priložnosti za elito in velike probleme za navadne prebivalce. Lahko konkretno pojasnite, kako se nameravate boriti proti tem eh, procesom eh, z pomočjo sosedske politike. Kaj pa socialno pravična in trajnostna sosedska politika? Gospa Ljuzink, mislim, da je zelo pomembno, da ne pozabimo, da ne moremo imeti enotnega pristopa za vse eh, države ki so vključene v sosedsko politiko. Vse države moramo obravnavati eh, ločeno in pri tem upoštevati določena merila. Če si ogledamo recimo primer Tunizije ali pa Maroka, lahko vidimo, da smo že precej napredovali. Če pa si ogledamo primer Libije, pa je naša prva naloga, da zagotovimo varnost, varnost za državljane Libije. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi, da eh, bodo zagotovljeni temeljni pogoji za državljane. Torej, državljani potrebujejo varnost eh, in pa možnost opravljanja dela. Zato potrebujemo tudi drugačen pristop Zagotoviti je potrebno spoštovanje temeljnih človekovih pravic. To je eden izmed naših glavnih ciljev in že človeške izkušnje nam kažejo, da če eh, ljudje živijo v miru, v svobodi, potem lahko dosežejo veliko več, kot pa če živijo v strahu. Več lahko dosežejo tudi na gospodarskem področju in eh, ravno to mora biti tudi naš cilj, zagotavljanje temeljnih človekovih pravic. Hkrati pa moramo zagotoviti pomoč pri razvoju teh držav, tako da bodo v veliko večji meri gospodarsko neodvisne. Še dopolnilno vprašanje, povsem konkretno. Rada bi spregovorila o krizi v eh, Siriji. Ljudje bežijo v Jordanijo, v Libanon, v Turčijo in prihaja do velikih kršitev mednarodnega prava. Tukaj gre za dostop eh, do eh, temeljnih storitev, eh, gre za izobraževanje otrok in tako naprej. Kaj nameravate storiti s pomočjo sosedske politike? Kaj lahko stori Evropska unija, da bi olajšala situacijo teh beguncev? Ja, kot sem že dejal, se je potrebno tem političnim konfliktom skušati izogniti. Če pa je do oboroženega konflikta že prišlo, ga moramo skušati neutralizirati. Do leta 2014 imamo več beguncev, kot smo jih imeli leta 1949. Še nikoli nismo imeli toliko beguncev, kot jih imamo ravno v tem trenutku in najti moramo izhod iz te situacije. Begunce moramo zagotoviti vsaj temeljne storitve, še prav posebej eh, po zimi, ki, kajti zima ne bo zaobšla teh držav. Osredotočiti se moramo na to, da otrokom zagotovimo možnost izobraževanja, tako da eh, ne bo prekinjen izobraževalni proces ampak brez trajnostne rešitve in s trajnostno rešitvijo mislim seveda na rešitev oboroženega spora, ne bomo mogli rešiti begunske problematike. Gospod Mezarič, najlepša hvala. Gospod Han za zelo obširno predstavitev. Vesel sem bil, ko sem uh, slišal, da uh, nihče ni predvideval, kaj vse se bo zgodilo, uh, ko smo zasnovali sosedsko politiko za vzhod in pa jug. Vzhodno, sosedsk, vzhodna sosedska politika se mi zdi vsaj razmeroma uspešna. Polovica držav s katerimi eh, sodelujemo, je vsaj eh, v polovici eh, pod okupacijo. To se mi sicer ne zdi dobra situacija. Sedaj pa partnerski sporazumi. Kdo naj bi dal pobudo za njen, kdo naj bi pri teh sporazumih sodeloval? Poznamo tudi načelo prožnosti, ki ste ga omenili, ampak ali gre tukaj zgolj za preoblikovanje načela več za več? Prosili smo tudi za uporabo načela manj za manj, kajti več za več eh, nam pravzaprav ne zagotavlja nobenega napredka, vsaj ne na jugu. Edo. Ja, obe vprašanji sta po mojem mnenju tesno povezani. Če si ogledate mojo izjavo, vidite lahko, eh, da mi je gospod Baroso naročil, da pripravim predlog o predlog nove spremenjene sosedske politike. In eh, ta nova politika vsebuje tudi odgovore na ta vaše vprašanje, tudi kar zadeva načelo več za več in načelo manj za manj. Res je, v preteklosti smo najbrej, najbrž preveč povdarjali načelo več za več. Hkrati pa mislim, da je povsem upravičeno, da si ogledamo možnosti uporabe načela manj za manj. Tukaj ne govorim o uporabi sankcij. Naš glavni cilj pa mora biti, da pomagamo tem državam, da jih podpiramo, od njih pa je odvisno in od njihovih državljanov, da sprejmejo suverene odločitve o svoji prihodnosti. In kot lahko vidite, se e, države odločajo samostojno in njihove odločitve moramo spoštovati. Ja? ja? No. Da ali ne? Thank you, Mr. Chairman. I, I have... Lord Dartmouth, hvala lepa. Gospod predsednik, imam nekaj vprašanj v zvezi z Turčijo. V svojem pisnem prispevku eh, ste zapisali, da je neodvisno uh, in pa poklicno sodstvo ključnega pomena. Ali menite, da lahko v Turčiji govorimo o neodvisnem uh, sodstvu? Naj opomnim kolege, da predpristopna pomoč za Turčijo znaša skoraj da milijardo evrov na leto in eh, tudi za naslednja leta do eh, leta 2020 bomo Turčiji namenili enako eh, pomoč. Vendar pa je v Turčiji priprtih več novinarjev kot kjerkoli drugje celo več kot v Iranu ali pa Siriji. Ali se strinjate z mano, da bi bilo potrebno to predpristopno pomoč prekiniti, dokler se ne bo uh, situacija spremenila? In ali ne menite, da je ta instrument predpristopne pomoči edini instrument, ki ga imate za vplivanje na turško vlado? Ja. Vse to eh, temelji eh, na naši trenutni zakonodaji. Za vse države kandidatke imamo predpristopno pomoč, obstaja torej možnost eh, finančne podpore tem državam. Seveda pa je potrebno razmisliti o tem, ali so določeni vidiki razvoja v tej državi v popolnem načelu z eh, našimi vrednotami. Ampak naj še enkrat povdarim, zadeve so včasih eh, enostavno preveč zapletene. Zato si jih moramo pozorno ogledati in najti pravilne odgovore, ki nam bodo omogočili, da dosežemo to, kar ste pravkar dejali. Povsem nespremljivo je, da nekdo konča v zaporu iz razlogov, ki se navezujejo na svobodo govora in lahko ste prepričani, da se bom s tem zagotovo ukvarjal v svojih predpristopnih pogovorih z Turčijo. Mislim, da je potrebno najti rešitev. In mislim, da je to tudi področje, ki ga nikakor ne bi smeli zanemariti. Najti moramo ustrezne odgovore dopolnilno vprašanje, ampak gospod kandidat za komisarja, ne vem, zakaj bi vas morala turška vlada poslušati, vašega predhodnika zagotovo ni. Edini način je, eh, da zmanjšamo predpristopno pomoč. In naj še enkrat povdarim, gospod Junkar je dejal, da v naslednjih petih letih ne bo več širitev. In moji volilci težko razumejo, zakaj je 14 milijard namenjenih za predpristopno pomoč za naslednjih pet let, če pa eh, se nam te države ne bodo pridružile v tem obdobju. No, Turčija ne bo prejela 14 milijard evrov, to je celoten proračun eh, za eh, širitev mislim, da eh, ta eh, proračun znaša 11,7 milijarde, če se ne motim. O tem moramo razpravljati, o tem moramo razpravljati z svojimi turškimi kolegi in naj še enkrat povdarim, da tega seveda ne moremo sprejeti te situacije in če odgovor Turčije ne bo zadovoljil, se bomo potem odločili, kako se na to odzvati. Gospod Epitideos. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je bilo že rečeno, je predsednik Evropske komisije gospod Juncker dejal, da v prihodnjih petih letih zagotovo ne bo širitve Evropske unije, kljub temu pa potekajo pogajanja z državami kandidatkami še naprej in ena izmed držav, ki je država kandidatka za pristop k Evropski uniji, je tudi nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Vsi dobro veste, da so pogajanja z eh, to državo v slepi ulici in sicer zaradi odziva grške vlade. Kaj ti? Ta nekdanja Jugoslovanska eh, republika Makedonija je kršila sporazum z Grčijo, eh, kar zadeva ime te države. Država se je namreč odločila, da se bo imenovala Makedonija, čeprav je to ime velike regije na severu Grčije. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija pa poleg tega tudi ni izpolnila kriterijev, kopenhaških kriterijev za pristop k Evropski uniji. Zato me zanima, kako boste ravnali na tem področju in kako namravate najti rešitev, ki bo v splošno evropskem interesu. Vaš čas se je iztekel, ne, vaš čas se je iztekel. Še zmeraj se je vaš čas iztekel. Dopolnilno vprašanje, dopolnilnega vprašanja ne bom dovolil. Ja. Yeah gospod poslanec. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. To je tema, ki jo vsi zelo dobro poznamo in zagotovo bo to eden izmed največjih izzivov, ki me čaka v naslednjih petih letih. Kajti situacija nikakor ni zadovoljiva. iz, eh, od leta 2005 eh, že ta država ima status kandidatke, pogajanja eh, pa se niso mogla pričeti in to ima seveda vpliv tudi na vzdušje v državi. Namreč ni več uneme za izvajanje reform in zato se bom zagotovo posvetil tej temi in skušal najti rešitev v prihodnih petih letih. Zagotovo ta eh, rešitev ne bo lahka, mora pa biti v interesu državljanov. Potrebujemo pogajalski mandat. E, ja, Najlepša hvala. Ne vem, zakaj me je predsednik prekinil, zakaj ni želel, da bi odgovorili gospa Valencijano. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisar Han, ustrajala bi na tem južnem sosedstvu, predvsem na sredozemskih državah. Od arabske pomladi je Evropska unija sprejela odločitev, da se bo bolj konkretno, bolj celovito, bolj iskreno lotila tega področja zlasti, ko gre za vprašanje človekovih pravic, to je res trnovo vprašanje. Zanima me, kako nameravate preiti iz teh besed in izjav k dejanjem, kako nameravate zaščititi človekove pravice. Scenarij je res izjemno kompleksen, stvari se spreminjajo, tudi sami ste zelo dobro povedali, vsaka država je svet zase. Zanima me, če ste morda predvideli, da bi se okrepilo načelo več za več. Še zlasti, ko gre za nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic človekove pravice bi po mojem mnenju morali biti del vaše strategije, če boste potrjeni na mestu komisarja. Človekove pravice so neločljivi del zonanje politike. Kaj menite vi? Ich würde sagen, die Menschenrechte gehören zur Politik der Europäischen eh, Union. Je vse jasno urejeno in eh, ta načela moramo uporabljati tako znotraj Evropske unije, kakor tudi eh, izven Evropske unije. Če konkretno odgovorim na vaše vprašanje, ki se nanašalo na krepitev civilne družbe, mislim, da je krepitev civilne družbe temeljni ukrep, ki bi lahko zagotovil spoštovanje človekovih pravic, preglednost, neodvisnost sodstva. Seveda pa je potrebno to povezati tudi z ustreznimi mediji. V Evropski uniji smo v preteklosti v nasprotju z eh, drugimi mednarodnimi deležniki premalo pozornosti posvečali različnim socialnim medijem, tudi televizijskim kanalom. potrebno si zastaviti vprašanje, kako zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic, kako razvijati te temeljne človekove pravice. Zagotovo je potrebno to vprašanje obravnavati v luči teh novih tehnologij in uporabiti nove možnosti, ki se nam ponujejo. Ja, popolnoma se strinjam s tem, da je treba ukrepiti civilno družbo. Verjetno veste, da se v številnih teh državah te pravice krčijo. Razen izjav in premislekov bi sama predlagala, da pripravite tudi konkreten načrt, kako financirati vse tiste, ki se borijo za človekove pravice. Potrebujemo tudi ustrezne podporne strategije za vse te posameznike, ki se borijo za človekove pravice. Vsi posamezniki iz tako imenovane arabske pomladi se nahajajo v res brezupnem položaju. Ja, zato imamo tudi posebno proračunsko postavko. Najprej moramo seveda identificirati naše partnerje in zagotoviti spoštovanje trajnosti. Mislim pa, da smo že dosegli velik napredek. Vse naše sosednje države oziroma vsi študenti v teh državah imajo možnost, da sodelujejo v programu Erasmus. Tako imajo možnost, da pridejo v Evropo, da v Evropi študirajo in eh, na ta način se seznanjajo z evropskimi vrednotami, z evropskim načinom življenja. In te vrednote lahko potem uporabljajo tudi v uh, svojih uh, državah. Ampak uh, spomnimo se seveda uh, tudi, da uh, je bil razlog za uh, revolucijo v Tuniziji preprost, namreč šlo je za sežik mladega akademika. Torej, uh, ne moremo predpostavljati, da v teh državah ni izobraženih ljudi. Uh, potrebno je zagotoviti perspektivo za izobražene eh, mlade državljane teh držav. No, tukaj se zadeve prepletajo in eh, na to vprašanje je potrebno gledati celovito. Uh, Gospa Futiga, najlepša hvala. Gospod predsednik, v eh, našem sosedstvu se srečujemo z velikimi grožnjami, tako na vzhodu, kakor tudi na jugu. Kakšna je vaša vizija na področju skupne varnostne in obrambne politike? Kako nameravate zagotoviti mir, varnost in stabilnost v našem sosedstvu? Ali menite, da eh, bo širitvena politika eh, pri tem? lahko odigrala pomembno vlogo? Ali bomo s močjo širitvene politike lahko dosegli ta cilj? Gospa Futiga, to je vprašanje, ki bi ga morali zastaviti gospe Mogherini prihodni teden. Kar zadeva sosedsko politiko, bomo seveda poskušali uporabiti orodja, ki so nam na voljo znotraj sosedske politike. Poleg tega bomo uporabili tudi vse instrumente povezane z varnostnimi vprašanji, vendar pa je potrebno vse te instrumente še nadgraditi in eh, ne morem izključiti, da bomo našli skupen jezik in da bomo razmislili tudi o dodatnih instrumentih, ki bi jih lahko uporabili. Kako pa boste zagotovili, da eh, bodo eh, razvojno, razvojni sporazumi in sporazumi o sodelovanju z državami, kot je eh, recimo Moldavija ali pa Gruzija, da bodo ti izvedeni brez težav in brez umešavanja? ne morem napovedovati prihodnosti, sicer eh, najbrž ne bi sedel tukaj, ampak lahko ste prepričani, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da izvedemo sporazume, ki smo jih sklenili z eh, svojimi partnericami. In če nam to ne bo uspelo, potem bomo seveda morali razmisliti o posledicah ampak načeloma sem uh, precej prepričan, da nam bo uspelo. Vsi ti sporazumi eh, so bili izpogajani v uh, dolgih uh, postopkih, ki so trajali mesece uh, in uh, tukaj je šlo za postopke, ki so seboj že prinesli izvedbo potrebnih reform. V tem trenutku nimam nobenih dvomov. Mislim, da bomo te sporazume lahko izvedli najbrž ste imeli v mislih politični vpliv, ampak to je nekaj povsem drugega. Vam in tudi vsem drugim kolegom lahko zagotovim, da bo Evropska unija trdna in da bo ustrajala pri sporazumih eh, in sicer v takšni obliki, kot smo se o njih izpogajali. Vozicne. Eh, aha. Gospod Lange, najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Han, tudi jaz bi se rad vrnil k partnerskemu sporazumu z Ukrajina. In pa k eh, razlogom za predstavitev tega sporazuma. In eh, glede tega imam tri vprašanja. Prvo vprašanje, ali lahko potrdite, da bo Evropska komisija v prihodnosti seznanjala poslance Evropskega parlamenta po običajnih kanalih in eh, da ne bodo informacij oziroma da ne bomo informacij prejeli šele s pomočjo medijev. Drugič, ali lahko obljubite, da boste v prihodnih eh, zakonodajnih predlogih upoštevali temeljne človekove pravice, recimo, ko gre za trgovinske sporozume in za trgovinske preferencijale? In uh, tretjič, ali uh, ni uh, ta rezultat uh, sporazuma z Ukrajino pokazal, da ima Evropska unija premalo strateškega načrtovanja. Ali bo to imelo posledice tudi za sodelovanje v sredozemlju? K prvi temi. Mislim, da nihče ni zadovoljen z tem, kar se je zgodilo vendar pa je šlo za delujoč ukrep, za učinkovit ukrep, ki je privedel do premjerja. Izhajam iz tega, da to ne bo postalo rutina, ko bo šlo za premjerja dosego sprememb, sprememb, ki si jih pravzaprav sploh ne želimo. Torej, mislim, da moramo na to gledati kot na izjemo. In glede na to, da je bila to izjemna situacija, eh, smo potrebovali tudi izredne ukrepe. Zagotovo to ni bila idealna rešitev glede na trenutne informacije. Glede ostalega pa ne bi rad dajal izjav, kaj ti eh, nisem se še ukvarjal z eh, tem. Pozabil pa sem vaše tretje vprašanje. Ja, ja Ali smo se kaj naučili iz eh, teh strateških napak? Ja. Z izjemo prekinitve sporazuma ne vidim nobenih eh, drugih potez, ki bi pomenile odstop od eh, strategije Evropske unije. Načeloma gre tukaj za proces, ki eh, je trajal več let, prišli smo do določenega sporazuma in mislim, da bodo rezultati izvajanja že k malu vidni. okrepitev trgovinskih odnosov pa bi morala voditi tudi k temu, da zagotovimo mir, eh, varnost in svobodo v eh, teh državah. Uh, Gospod Šarjusvolski. Gospod kandidat za komisarja, najprej veliko sreče pri eh, vašem prihodnjem delu, eh, še prav pri soočanju z izzivom, eh, ki ga predstavlja Ukrajina. Iz ognjenega obroča se bo potrebno vrniti v prijateljski odnos. Tukaj je vprašanje zemeljskega plina, kako zagotoviti, da bo Ukrajina lahko svobodno izbirala in da bo lahko izvedla svoj pridružitveni sporazum brez izseljevanja in brez zunanjih pritiskov. Drugo vprašanje se ravno tako nanaša na neodvisnost, kar zadeva zemeljski plin. To je pomembno za sosedsko politiko Evropske unije. Spremati moramo svobodne odločitve, ne da bi nas pri tem izsiljevala Rusija. Najlepša hvala. Ja. Že kot komisar za regionalno politiko sem razvil novo zakonodajo na tem področju, tudi elemente, ki se nanašajo na zagotovitev večje energetske učinkovitosti, na uh, večjo uporabo obnovljivih verov energije. In to ravno z namenom, da bi okrepili neodvisnost Evropske unije, neodvisnost od zunanjih energetskih verov. To je eh, bila moja naloga že, eh, ko sem se ukvarjal z regionalno politiko. Vendar pa na vsak način menim, da energija ne more biti politično orožje. Naše energetske potrebe nas eh, najbrž delajo najbolj ranljive. Zato mora biti v našem interesu, da poskrbimo za raznolikost energetskih verov. Na ta način bomo imeli na voljo tudi različne oblike energije in to mora biti naše vodilo. Tudi, ko gre eh, za novo dobavno veriko. Tukaj je recimo instrument. Eh, povežimo Evropo, ki igra pomembno vlogo ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi izven Evropske unije. Povezovanje Evrope je pomembno in kar zadeva Ukrajina, sem ravno kar dejal, pomagati moramo Ukrajini, da bo bolj neodvisna. Že kar predsej dela smo upravili na tem področju. Ampak reči moram, da bo morala tudi Ukrajina sama prispevati k temu, kajti energetski trg v Ukrajini bo moral postati nekoliko bolj pregledan. To je pomembno tudi za prijatelje Ukrajine v Evropi in s tem se moramo začeti ukvarjati. Gospod Plenković, najlepša hvala, gospod Brok, eh, gospod kandidat za komisarja. Vaše izkušnje kot izkušnje komisarja za regionalno politiko vam bodo omogočile, da uporabljate načelo solidarnosti tudi v širitvenem postopku in eh, v okviru sosedske politike. Zelo jasne omejitve so bile podane glede prihodnih širitev, zaradi tega boste imeli zelo težavno nalogo, da zagotovite privlačnost Evropske unije za tiste države, ki gledajo na Evropsko unijo kot vzgled. Moje prvo vprašanje se nanaša na Bosno in Hercegovino, ki je niste omenili v svojem uvodnem prispevku. Kako gledate na razvoj po volitvah 12. oktobra? Hrvati so najbolj eh, ranljiva ustavna manjšina in eh, kako nameravate zagotoviti njih spoštovanje njihovih ustavnih pravic? Kaj pa Ukrajina in pa predlog gospoda Porošenka glede decentralizacije določenih eh, območij kot sta Donetsk in Lugansk? Na ta način meni, da bi lahko ponovno vzpostavili ustavni red in mer v Ukrajini. Najlepša hvala. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Mislim, da je predlog gospoda Porošenka odličen. Decentralizacija je načeloma zmeraj eh, dober in pa obetaven korak. Običajno je to vrsten pristop tudi zelo uspešen. Gre za prevzem eh, odgovornosti v regiji, gre za zaščito etničnih interesov in tako naprej. Načeloma bi to lahko vodilo tudi k rešitvi trenutnega konflikta. Sedaj pa k Bosni in Hercegovini. Po volitvah 12. oktobra, to sem že dejal, mislim, da v enem izmed svojih prvih odgovorov, bom odpotoval tja, zato da takoj eh, stopim v stik z ključnimi akterji v Bosni in Hercegovini. Skušal bom ugotoviti, kaj lahko storimo. Trenutno je napredek precej skromen, ampak mislim, da bi se morali premakniti od dejtonske logike na bruselsko logiko, če želimo preseči to situacijo v Bosni in Hercegovini, ko se celotno razvoj znašel v slepi ulici. Gospod Kukan. Dobar dan, gospod kandidat za komisarja. Prejšnja komisija je poglavji 23 in 24, torej temelje človekove pravice in pravosodje, postavila v osrčje eh, pogajanj ali nameravate to storiti tudi vi in pa Evropski sosedski instrument. Prebrali smo, da ste pripravljeni na strateški dialog z Evropskim parlamentom. Dejali ste tudi, da vidite zelo jasno povezavo med razpravo o političnih zadevah in pa uporabo finančne pomoči. Moje vprašanje je, ali menite, da bi se lahko rezultati te razprave odražali tudi v prioritetah komisije, ko gre za zagotavljanje finančne pomoči. Najlepša hvala za to, da ste mi zaželeli vso srečo. Seveda sem globoko prepričan, da bo rezultat skupnega razmisleka vodil v zelo konkretna dejanja v regiji. In seveda lahko gradim na izkušnjah, ki sem jih zbral kot komisar za regionalno politiko. Izvali smo zelo konkretne projekte in eh, mislim, da se bomo v prihodnosti osredotočali na zelo konkretne projekte, ki povezujejo tudi države Zahodnega Balkana. Tukaj ne gre zgolj za, dejanja, eh, za besede, ampak tudi za konkretna dejanja. Recimo prometne povezave, energetske povezave, dobava energije. Vse to so področja, kjer je potrebno na inteligenten način povezati vse naše cilje in zagotoviti ustrezno finančno podporo. Na ta način bomo lahko dosegli zelo konkretne rezultate, ki bodo oprijemljivi tudi za državljane te regije. Hvala lepa, gospod Kovačev. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi kandidatu za komisarja. Parlament se je vedno zauzemal za to, da bi kandidatke za članstvo morale zagotoviti večjo preglednost glede komunistične preteklosti, kajti s tem je povezano oviranje demokracije in vladavine prava. Zato me zanima, ali boste podprli predlog parlamenta o tem, da se vzpostavi sprava glede zgodovinskih arhivov. Zanima nas, ali bo tudi Srbija predložila arhive Udbe in tako naprej. To naj bi veljalo tudi za vse ostale nekdanje Jugoslovanske republike. Namreč v teh arhivih najdemo podatke o tem, kako so bile kršene pravice in kaj se je dogajalo z dediščino na tem področju. Zanima me, kaj bo potem z komunističnimi režimi in drugimi režimi ter pripadniki, ki še 25 let po nastanku demokratičnih sprememb še vedno zauzemajo kakšne vodilne položaje. Verjetno je iluzija pričakovati od Moska, da bo odprla arhive KGB-ja. Ja, popolnoma razumem stališče Evropskega parlamenta in tudi Evropske unije. Zagotovo bomo to vključili v svoje pogajanja, ampak še enkrat naj povdarim, da se moramo izogniti kakršnikoli selektivni pravici. Tu gre za pravično, enakopravno obravnavo vseh. Je pa res, da se moramo soočiti z zgodovino, s preteklostjo, zato se mi zdi, da je upravičeno, da je bil podan tak predlog. Mislim pa, da je treba stvari pač obravnavati na primeren način. Gospod McAllister. Hvala lepa, gospod Han. Imam vprašanje v zvezi z razmerami v Srbiji. Gospod Füle je v Beogradu pred nekaj meseci omenil tri pomembne naloge za Beograd. Prvič gospodarske reforme, drugič pravna država, vključno z bojem proti korupciji in reforma javne uprave. In tretjič, še naprej prizadevanja za to, da bi normalizirali odnose s Kosovom in da bi poskrbeli za spravo v celotni regiji. Zanima me, ali se strinjate z gospodom Fjulem in kako ocenjujete proces reform v Srbiji. Hvala. Srbija je v zadnjih mesecih pokazala veliko prizadevanj mm, v tej smeri in tudi vlada je nekatere presenetila, ampak eh, zelo so zavezani temu eh, procesu. Vsi upamo, da bomo na Kosovo kmalo dobili novo vlado in uh, ko bo nova vlada začela s delom, upamo, da bo ta dialog spet eh, lahko postavljen v ospredje. Na tehnični ravni pogovori tečejo naprej. Glede tega smo zelo veseli, ampak eh, seveda je potrebna tudi politična volja, zato je vključitev v 34. poglavju zelo pomembna. To je še en konkreten primer, zakaj moramo pri pristopnih pogajanjih zagotoviti dovolj časa, zato da se stvari izvedejo tako, kot je treba. Ne gre za to, da samo spreminjamo zakone ali da se pogajamo. Ne, zagotoviti, moramo konkretne pokaze, dokaze o tem, da je dejansko prišlo do napredka. Zato je potreben čas v zvezi s Srbijo, pa sem zaenkrat eh, precej zadovoljen. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kandidat za komisarja. Neko vprašanje v zvezi z Srbijo v nasprotju z drugimi kandidatkami za članstvo je srbija bila edina ki ni sprejela ukrepov proti rusiji kako boste prepričali državo in druge da bodo sledile uniji v takšnih ali podobnih situacijah vaša vloga bo skupaj z visoko predstavnico za zunanjo politiko tudi ključna v nadaljevanju dialoga med srbijo in kosovom pa me zanima kakšna bo vaša strategija s kosom posebej ob trenutni krizi ob formiranju vlade kot tudi ob dejstvu da pet držav še vedno ne priznava kosova zanima me tudi ali boste črpali navdih iz eh, mediacije tudi v bosni in hercegovini glede na to eh, da je tik pred volitvami boste sodelovali s političnimi strankami pri nujnih ustavnih spremembah ali boste eh, zavzeli kak nov pristop. der umstand dass äh, serbien hier srbija se ni pridružila stališču evropske unije in to bo prav gotovo zahtevalo dodatno razpravo in äh, Tudi to je še en dokaz, da pač potrebujemo več časa in še en dokaz za to, da čez noč ne bomo dosegli trajnih rezultatov. Vendar srpska vlada mora razmisliti o tem, če želi iti po poti pridružitve. Signali kandidatk za pridružitev morajo vseeno biti ustrezni. In uh, običajno so države kandidatke tiste, ki diktirajo tempo uh, pogajanj v zvezi s Kosovom. Mislim, da se je pojavila neka dinamika, ki mm, je ne bo ustavilo eh, to, da pet držav ni dalo priznanja in eh, delo visoko predstavnice in mene bo prav gotovo, da zagotovimo nov zagon na tem področju kajti v tem trenutku bo tukaj potrebnega še nekaj dela. Bosna in Hercegovina, mislim, da sem bil jasen. V posebej velik interes mi je, da tukaj opravljam svoje delo, kajti razmere tam niso obetajoče. Napredka v zadnjih letih sploh ni bilo. To ni tisto, kar si želimo. In, uh, upam, da bo s pristopom Hrvaške, z angažmajem Srbije, z idejo okrepljenega regionalnega sodelovanja prišlo do premikov naprej na področju prometa, cest, energije in tako naprej. Postopoma bi lahko prišli do situacije, ko bomo tudi na politični ravni lahko zaznali izboljšanje zaenkrat politično stanje ne vodi k cilju. Hvala. Euh, Gospod kandidat za komisarja, slišali smo, koliko pomisleko ima Evropa glede vzhoda. Zanemarili smo zadeve na jugu in v zadnjih štirih letih so se sredstva, ki jih Evropa namenja za jug, zmanjšala za 20 odstotkov, kar je zaskrbljujoče. Po Lizbonskem procesu in po Uniji za sredozemlje po letu 2008 so stvari zastale. Zanima me, če boste tekom svojega mandata sprejeli kakšno pobudo za to, da Evropa ne bo kar tako odrezala juga. Na jugu Evrope vlagajo države Brika, Kitajci, in pravzaprav nas vsi ti vlagatelji prehitevajo z vidika geostrateškega položaja, z vidika migracije in tako naprej, se mi zdi, da bi morali sprejeti dodatno pobudo. Ali boste na novo uravnotežili razmerje med vzhodom in jugom? Kaj boste storili za to, da boste dali nov zagon sredozemlju in tudi uniji za sredozemlje? Hvala lepa. To velja še posebej za tiste, ki so tukaj v dvorani in za druge, ki to spremljajo. Pri pogledu na vzhod želimo zagotoviti, da upoštevamo vse. Pri vprašanju gospoda Prede sem bil zelo kratek. Vprašal me je, ali sem pripravljen na to. Ne gre samo za jug, samo za vzhod in samo za širitev. Ne, vse kar zadeva soseščino Evrope, mora biti deležno naše pozornosti, kajte razmere v soseščini neposredno vplivajo na nas, če pomislimo samo na tok beguncev. Drugače, ne bomo izkoristili potencijala teh držav, tudi z gospodarskega vidika s tem se moramo ukvarjati in v našem neposrednem interesu mora biti, da opozarjamo na človekove pravice, na človeka dostojno življenje in na možnost samoodločanja v teh državah. Ampak, kakor sem rekel, evropski interesi morajo biti v ospredju in uh, iz tega obroča ognja moramo oblikovati obroč prijateljev. To so razmere, razmere so takšne, kot so. Upamo, da bomo lahko vse težave, vse požare, če lahko tako rečem, pogasili in da bomo oblikovali prijateljske vezi. Sosedstvo je prav gotovo zelo pomemben element. Gospa Piri, Gospod komisar, zanima me Turčija. Prišlo je do blokade pri poglavjih, tudi zaradi neizvajanja protokola iz Ankare. Komisar Füle, vaš predhodnik, je v letu 2013 sprožil pozitivno agendo za to, da bi izboljšali rezultate. Kako vi gledate na dosežke pozitivne agende, kako boste poskrbeli za to, da bo Turčija izpolnjevala zahteve in tudi uresničevala z akij? Ali boste pri poglavjih uporabili vso težo, ki jo Evropska unija še ima, čeprav se je leta zmanjšala v zadnjih letih? Še par besed o organizacijski strukturi novega generalnega direktorata za širitev. GD Reg je sedaj odgovoren za Turčijo in Cipr. Zato me zanima, kako boste na severu otoka skrbeli za združitev, ki si jo vsi tako močno želijo. Eh, Gospa Piri, Najprej prvo vprašanje. Komisar Füle je obral pravi pristop, po mojem mnenju. Zagotovo ni zadovoljen z napredkom, ki je bil dosežen do sedaj. Kakorkoli že, s pristopom se popolnoma strinjam. Pristop je bil dober, pravi, samo delati je treba na njem. Še enkrat naj ponovim. Turški organi so tisti, ki se morajo premakniti naprej. Mi smo postavili zelo jasne pogoje, imamo tudi sporazume, protokoli za Ankare. Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, definitivno obstajajo ovire na poti k odprtju novih poglavi. Sem se pa ravno kar srečal z novim ministrom za evropske zadeve. Ravno kar je predstavil strateški dokument o tem, kako naj bi ponovno sprožili pogajanja z Evropsko unijo. Pred nekaj dnevi je bilo to objavljeno. Bomo ocenili zadeve. Je pa res vse odvisno tudi od konkretnih ukrepov, ki jih mora Turčija sprejeti, če želi, da bo v naših očeh verodostojna na nek način. Mislim, da bomo morali tekom daljšega časovnega obdobja ugotavljati, ali je temu predana ali ne. Nekaj pogojev bo treba izpolniti, če seveda Turčija želi, da bi se začela pogajanja o tistih poglavjih, ki jih še nismo odprli. Glede nove strukture bomo morali počakati in videti. Namenska delovna skupina za to vprašanje se je sedaj pomaknila pod GD regijo. To je bilo storjeno zaradi tega, ker gre v tem primeru za konkreten primer in vem, da v generalnem direktoratu regijo imajo konkretne izkušnje z tem, kako naj se te stvari izvajajo na terenu. Tako da bo to verjetno nova priložnost, ker bomo vzpostavili tesnejše sodelovanje med obima stranima. Upam, da bo potem prišlo tudi do združitve na otoku. Hvala lepa. Kolega Demesmaker, gospod Han, zelo nas skrbi situacija v Gazi, skrbi nas tudi katastrofalna humanitarna situacija. Zanima me, ali boste sprejeli konkretne ukrepe za to, da bi Evropska unija imela večjo težo pri odnosih z Izraelom. Kako boste zagotovili, da se bo finančna pomoč Evropske unije res namenjala palestincem? Kako boste odpravili blokado v Gazi? Kakšno je vaše mnenje o tem, da naj bi vzpostavili humanitarni koridor iz Cipra? Kakšna je vloga EU-Bama v Rafi? Absolutno. Številna vprašanja bi morali nasloviti na gospo Mogherini. Ne gre za to, da ne bi želel odgovarjati na ta vprašanja, ampak to so vprašanja, pri katerih se bomo morali usklajevati, ker gre za izjemno občutljiva politična vprašanja. Še zlasti v tem primeru se mi zdi, da je moja vloga ta, da njej pomagam, da ji zagotovim instrumente z področja sosedske politike preveriti moramo, na kakšen način se da razmere izboljšati, kako lahko mi prispevamo k spravi, k reševanju problemov. Glede koridorja, mislim, da bi morali storiti vse za to, da zagotovimo blago in vse ostalo ljudem, ki živijo v Gazi. To je pač del tega spravnega postopka. Je pa res, da se bomo morali usklevati. V tem primeru je kolegica Mogherini vodilna. Ne gre za to, da bi sam zavračal odgovornost s tem v zvezi. Lahko vam pa povem, da bo to primer, če ne celo prvi primer dobrega sodelovanja med nama v prihodnje. Dank u, eh, voorzitter. Gospod de Mesmaker. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, tu sedim. Svoboda tiska je eden od predpogojev, ki se večkrat omenja tudi v pristopnih pogajanjih. Večkrat ste tudi sami to omenili. V preteklosti sem bil novinar in lahko vam povem, da ta svoboda ni vedno zagotovljena. Svoboda tiska pa je ključnega pomena za demokracijo v državah kandidatkah na Zahodnem Balkanu ali pa v Turčiji omejujejo svobodo tiska. Tudi svoboda izražanja, svoboda informiranja, neodvisni mediji. To so ključna vprašanja v procesu pogajanj. Sami ste omenili, da so to pravzaprav pogoji. Zanima me, kaj konkretno boste storili za to, da se tudi svoboda tiska uvrsti na dnevni red. Situacija se v teh državah slabša. Katere vzvode boste uporabili za to, da se zagotovi svoboda tiska v kratkem roku? Hvala lepa. Mislim, da smo se ustrezne lekcije že naučili in uh, tista poglavja, kjer gre o načelih pravne države, o svobodi mnenja, o neodvisnosti pravosodja, o preglednosti in tako naprej, bomo odprli najprej. Te lekcije smo se naučili in e, ta nova metoda se uporablja že pri Srbiji in Črnegori in ta poglavja bodo tudi zadnja zaprta. In vedno znova se vračamo k temi, da so to pogajanja, ki nas bodo vodila do cilja. Po eni strani je cilj pristop, po drugi strani pa je cilj tudi, da tekom pogajanj zagotovimo ustrezne spremembe in reforme. Tudi tukaj bodo države same diktirale tempo v smislu, kako hitro se bodo odzivale na zahteve po reformah Evropske unije in seveda od tega je odvisno tudi, koliko hitro bodo te države lahko prihodne članice Evropske unije. Če si pogledam želje v teh državah in želje ljudi v teh državah, potem vidim, da si ljudje želijo biti člani Evropske unije in zato je prav, da pritiskamo. Dziękuję bardzo. Gospod Jurek. Zapewni. Hvala lepa, gospod komisar. Vedno trdimo, da imamo najboljše namene, ampak eh, ne glede na to, Rusija ukrepa proti širitvi v Evropi. Kaj naj bi storili v zvezi s tem? Bi morali države kandidatke prej sprejeti v Evropsko unijo? S tem bi podali odgovor Rusiji. Obenem pa bi se uprli pritisku Rusije. Če bomo preveč popustljivi, bo Rusija še bolj pritiskala na našo soseščino. In še drugo vprašanje. V trenutni komisiji me zanima koliko ste bili udeleženi pri delu nasploh, naprimer, kaj menite o državljanski pobudi eden izmed nas. Mislim, da moramo najprej vedeti, da je suverenost posameznih držav in ljudi v teh državah nedotakljiva. Ljudje se morajo sami odločiti, po kateri poti želijo stopati. Mi zastopamo svoje interese, ko govorimo o morebitnih prihodnih članicah ali o državah v neposrednji soseščini. In eh, glede na to, kakšne interese imamo, tudi ustrezno ukrepamo. Okoliščine v državah kandidatkah je takšen, da so države dobile že veliko denarja od nas za to, da se država posodobi in približa Evropi. In to je prav gotovo privlačna sila za to, da bodo sprejeli odločitev, da se približajo Evropi. V tej smeri je treba tudi razumeti naše ukrepe v zvezi s posameznimi državami, zato da te države podpiramo na poti k Evropi ali na poti k približevanju Evropi. Zagotoviti moramo infrastrukturo in okoliščine v družbi, ki bodo omogočale, da te države postanejo partnerke Evrope in držav članic. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar Han, če se ozremo na 2007 in 2013, lahko vidimo, da smo imeli za sosedsko politiko 12 milijonov evrov. Zanima me, ali predvidevate kakšne standarde, zanima me, ali je mogoče dokazati, zakaj so ta sredstva bila uporabljena 2014 do 2020, boste imeli na voljo 15,4 milijarde evrov. Zanima me, ali obstaja kakšna socialna kvota. Kako boste poskrbeli za čezmejno sodelovanje na zunanjih mejah? Kako naj bi to delovalo? Zanima me, ali boste okrepili nadzor. Vajmarska deklaracija je bila podpisana aprila. Kako boste ukrepali v zvezi s tem? In na koncu še. Kot eh, evropskega poslanca me zanima, ali bodo ta sredstva na voljo ljudem, ali bode, boste zagotovili nova delovna mesta, perspektive za mladi, ali boste zagotovili varnost družinam. Zanima me, ali so odgovore na to del vaše vizije. Hvala. Ja, Spoštovani poslanec, če smem začeti pri koncu. Mislim, da sem enkrat že opozoril na to, da podpiramo tako južno kot vzhodno soseščino. Mladi lahko sodelujejo v programu Erasmus, naprimer. In to velja v vseh državah. Svojimi ukrepi, svojimi dejavnostmi, ki sem jih pravkar omenil, poskušamo izboljšati gospodarsko situacijo v posameznih državah in to je v našem interesu, zato da oblikujemo nova delovna mesta. Seveda pa moramo reči, da politika ne more ustvariti točno določeno število delovnih mest. Mi zagotovimo programe, okvire in uh, Z partnerji, tudi s civilno družbo, sodelujemo zato, da dosežemo svoje cilje. Postavljamo pobude, izvajamo naprimer projekte ali ukrepe. Naprimer, spodbujamo gospodarstvo in eh, dejansko to potem vodi do obdržanja delovnih mest ali oblikovanja novih delovnih mest. Nadzor sredstev seveda poteka enkrat na leto, ne vem, če se to vi ali kolegice in kolegi iz eh, vaše skupine, se ukvarjate z vprašanjem razrešnice. Različne službe in institucije Evropske unije so enkrat na leto pod drobnogledom računskega sodišča, pripravi se tudi poročilo na to temo, To seveda vključuje tudi področje pomoči za širitev in regionalno pomoč. Stopnja napake je tik nad eh, tistim varnim območjem, zaradi tega ne moramo biti zadovoljni, ampak vseeno to kaže, da se naša sredstva, gledano v celoti, porabljajo na ustrezen način. In uh, izzivi, sveda so, mi jih jemljemo zelo resno in na koncu vam lahko povem še nekaj. Programiranje v posameznih državah je povezano med drugim tudi z rezultati našega strateškega dialoga. To je odvisno tudi od srednjeročnega pregleda. Seveda se že veselim vaših prispevkov kajti to nam bo povedalo tudi, kako naj naprej izvajamo to programiranje, ampak eh, v regionalni politiki smo se veliko ukvarjali s pogojevanjem in eh, to bom prav gotovo upošteval tudi v svojem novem mandatu. Se upravičujem, da sem bil predolg. Thanks, Mr. President. Gospa Jetenmaki. Gospod predsednik, sama bi se rada vrnila nazaj na Ukrajino in denar. Kot veste, Ukrajina prejema finančno pomoč, vsaj 11 milijard evrov bo prejela iz evropskega proračuna v prihodnih letih, pa tudi strani mednarodnih finančnih institucij. Zato me zanima, kako boste vi poskrbeli za to, da se finančna podpora v Ukrajini uporablja skladno z načelo do, dobrega upravljanja tako da ne bo treba revizorjem podajati kakšnih pripomp na to temo. Ja, jamstev za to res nimam, ampak naj še enkrat vse pomirim. Prav imate, 11,7 milijard se bo izplačalo v obdobju večjih let. Ta denar ni zagotovila zgolj Evropska unija, temveč je k temu prispevala tudi Svetovna banka in druge institucije, se pravi, gre za raznolike finančne vire. In vsak od donatorjev ima na voljo svoje instrumente, kako spremljati porabo denarja, izvesti revizijo in tako naprej. Se pravi, da bomo lahko preverili, kako se ti prispevki uporabljajo. Enako velja tudi za denar, ki ga je Evropska unija namenila iz svojega proračuna. Tudi mi imamo na voljo svoje instrumente, ki nam omogočajo, da spremljamo porabo denarja. Preko delegacij se običajno porabi ta denar, ko naše delegacije v državah sodelujejo z organizacijami in institucijami na terenu samem. Včasih se denar potem posreduje preko mednarodnih organizacij in institucij. Skratka, imamo izkušnje s tem, kako uporabljati denar, kako nadzirati uporabo. Če gre za izgradnjo v vzhodni Ukrajini, to bo nov izziv, pa bomo morali preveriti, kako naj se stvari organizirajo. Kolega Ostrevičius, hvala predsednik. Gospod Han, zgodovinsko nalogo ste prejeli z imenovanjem za kandidata na to mesto, pa tudi priložnost. Še nikoli se niso stvari v evropskem sosedstvu tako spreminjale, še nikoli niso bile tako polne izzivov. Kolega File je to shodno partnerstvo iz teorije prevedel v prakso. Vse skupaj se je začelo s prostotrgovinskimi sporazumi, s pridružitvenimi sporazumi in tako naprej. Če boste potrjeni za komisarja, kaj želite doseči v času svojega mandata? Lahko navedete tri točke, za katere bi si želeli, da ste pri njih uspešni. Potem pa še odnosi med Evropsko unijo in Rusijo. Odnosi med Rusijo in Zahodom so komplicirani, zamrznjeni. Ruska elita je zaprta za zidovi Kremlja. Zanima me, kaj boste storili za to, da bi pomagali civilni družbi v Rusiji, kako se boste povezali z bolj običajnimi vsakdanjimi ljudmi. Kar zadeva prvo vprašanje. V procesu širitve je treba države kandidatke pripraviti. Mislim pa, da če bom tekom svojega mandata uspel izpeljati proces tako, da se bo pridružila kakšna država, bo to uspeh. Mislim, da bi morali odpraviti tudi blokado pri nekaterih upočasnjenih pogajanjih ali tistih, ki se sploh še niso začela. To bi bil velik uspeh. Sicer bi bilo to videno kot majhen korak, ampak zdi se mi, da bi tudi ta majhen korak lahko bil velik korak za samo regijo oziroma za delno državo. naprimer, če bi storili lahko kaj konkretnega v nekdanji Jugoslovanski republiki, Makedoniji, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji, na Kosovo, v Turčiji. Če bi se tu stvari premaknile naprej, bi bil to že uspeh. Glede Rusije, naj še enkrat povdarim, da se mi zdi pomembno, da ostanemo v stiku, da te kanale za vzajemno izmenjavo informacij ohranimo odprte. Ruskim kolegom pa moramo pokazati, da sosedske politike, kot sem povedal že uvodoma, ne bi smeli dojemati kot nekaj, kar ogroža Rusijo. Ta politika bi morala koristiti vsem, če bomo znali izboljšati svoje odnose ti odnosi bi morali temeljiti na zaupanju, na samozavesti, ne pa na negativnih občutkih in nezaupanju. Če lahko karkoli prispevam k temu, bom seveda storil vse, kar lahko. Hvala lepa. Kolega Nart. Hvala lepa. Gospod Han. iz puščave ste prišli v oazo in vi naj bi veliko obetali. Turčija me zanima. Turčija se pogaja in ne pride nikamor. Dolgo let se že pogaja, pa še vedno ni zaprtih poglavi. Zanima me, ali menite, da je Turčija resnična kandidatka za članstvo v Evropski uniji? Ali nameravate zapreti kakšno poglavje, zato da se spodbudi ta proces? Kaj bi se zgodilo, če bi prekinili odnose s Turčijo? Mislite, da bi se Turčija potem strateško preusmerila na Bližnji vzhod, Azijo, da bi se morda celo povezala z Rusijo, Also, ich bin ein Pragmatiker. Sam sem pragmatik. Turčija je za nas pomembna partnerica in za Turčijo smo mi daleč najpomembnejši partner. Mislim, da trgovina znaša 120 milijard evrov na leto, tri četrtine ali štiri petine tujih naložb v Turčiji so iz Evropske unije. To pomeni, da mora Turčija imeti čim večji interes, da v prihodnosti oblikuje čim boljše in v prihodnost usmerjene odnose z Evropsko unijo. Mi, po drugi strani, pa imamo pogajalski okvir z odprtim možnim rezultatom. Članstvo v prihodnosti je mogoče, tako je sklenil svet in sam se moram tega držati. Tako bom tudi postopal. Kot nekdani minister za, za znanost, vem, da smo o nekaterih pogajanji že govorili, določena poglavja so zaprta, med drugim eh, znanost. Mislim, da je zelo pomembno, da pogovore nadaljujemo, ampak večkrat sem že povedal, zagotoviti moramo, da se bodo spoštovale temeljne pravice v turški družbi. V Evropski uniji nam to mora biti v posebej velikem interesu in respecto al eje ruso-turco? Kaj pa možnost, da se bi Turčija usmerila proti Rusiji? Kandidat za komisarja, gospod Juncker je v svojem pismu zapisal, da bi morali v Evropi narediti pauzo, ko gre za širitev, da bi morali v naslednjih petih letih poskrbeti za konsolidacijo. Vaše delovno področje se sedaj omejuje zgolj na pogajanje o širitvi. Tako da je to jasno sporočilo. Šest držav na Balkanu meji z državami Evropske unije, s petimi. In teh šest držav na Balkanu je tesno med seboj povezanih, bolj tesno kot katerakoli druga skupina držav predtem. Kakšno je vaše mnenje o skupnem pristopu da bi morda uskladili prizadevanja v tem procesu pridruževanja držav Zahodnega Balkana. Uh. Čeprav se moramo pogajati z vsako posamezno državo in jo tudi ločeno obravnavati, se moramo zauzemati tudi, da skupni proces v tej regiji. Imel sem, kot veste, pod svojim nadzorom področje regionalne politike. Sam sem pridobil kar nekaj izkušenj s tako imenovanimi makroregionalnimi strategijami. Imamo Donavsko strategijo, naprimer. Kmalo bomo oblikovali tudi Adransko-Junsko strategijo. In skoraj da vse države kandidatke ali more bitne države kandidatke sodelujejo v tem okviru. Eden od mojih ciljev bo tudi ta, da izboljšam regionalno sodelovanje med temi državami, pa tudi znotraj regije. Meja se ne konča na območju regije držav, ki niso članice. Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Grčija so države, na katere mejijo balkanske države. Mislim, da bi morali gledati na celo regijo, razmišljati o tem, kako to regijo razviti. Mislim, da bomo s tem lahko tudi bistveno izboljšali razmere na tem področju. Gospa Sakor Rafa. Gospod Han. Evropska unija si želi, da bi se izboljšal položaj na področju demokracije in človekovih pravic. Ampak čemu smo priča? Prihaja do razpadanja držav, priča smo krizi na Bližnjem vzhodu, prihaja do konfliktov med Libijo in Zahodom. Območje sredozemlja je postalo pravzaprav pokopališče z odprtim nebom. Kar nekaj držav siljuje svoje interese, ne zanimajo jih človekove pravice, te države ne izvajo listine Združenih narodov. Če si pogledam štiri področja, za katera boste zadolženi skupaj z gospod Mogherini, kakšne pobude nameravate sprejeti na tem področju? Kaj boste storili glede Izraela, ki je okupatorska država? Kako boste poskrbeli, da ponovno sprosti ta območja. Naprimer, boste uveljavljali drugi člen iz pridružitvenega sporazuma, če se ne bodo spoštovali človekove pravice? Evropska unija ima v primeru Maroka, naprimer, če povem samo uh, kot primer, ali v primeru politike naseli jasno politiko za Zahodno Saharo, velja, da si prizadevamo za varovanje človekovih pravic. Združeni narodi so dobili ustrezen mandat za reševanje tega vprašanj. Vprašanja strani Evropske unije pa moramo ta prizadevanja podpirati, kjerkoli je le mogoče. Prizadevanja spremljamo, ampak eh, nima smisla, da se z enim vprašanjem ukvarja več akterjev. Ne, tisti, ki so vodilni, morajo poskrbeti, da se zadeva izvaja tako, kot je treba in naš eh, poseben prispevek lahko podamo, če bo ta potreben in če nas bodo sam prosili. Kirje Bidrobe Sasjeredo, hipotedo ksrede od Jesis. Ja, verjetno veste, gospod, da vsi državljani Evropske unije lahko potujajo posod po Evropski uniji. Samo zločinci so tisti, ki tega ne morejo storiti. Vseeno pa obstaja regija znotraj Evropske unije, kjer niti vi, niti gospod Juncker, niti jaz ne moremo iti. To prepoveduje turška vojska. Govorimo točno na določenem območju. Če želite obiskati to mesto oziroma to regijo, boste po mojem storili dobro, zato ker boste upravičili težnje zakonitih prebivalcev tega območja. To bo koristilo celotni Evropski uniji, pa tudi Turčiji. Če bomo našli rešitev za ta problem, se bodo razrešila tudi ostala vprašanja povezana s Turčijo. In številne države se bodo potem nehale skrivati za ciprskim problemom. Hvala lepa. Z zadnjim ali predzadnjim stavkom ste v bistvu povedali vse. Različna pogajanja in ukrepi vodijo do tega, da so pogovori blokirani, kar začeva obisk Famaguste moram povedati, da sem nov v diplomatskih krogih. Ne, želim narediti napačnega koraka, želim pa, da bi pri Turčiji prišli do ustreznega rezultata, zato bom govoril s strokovnjaki, vseeno pa moramo storiti korak nazaj in zadeve zastaviti na novo. Trenutno v zvezi s tem ne morem povedati nič konkretnega, ampak prav gotovo bom to vzel na znanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Han, hvala za to, da ste rekli, da so v sosedski politiki potrebne spremembe. V svojem govoru ste potrdili pristop pogojevanja in rekli ste, da morajo države vzhodnega partnerstva, vzhodne soseščine, prav tako prevzeti lasništvo nad temi odnosi. Ampak v Litvi se je pokazalo, da so države pod velikim vplivom tega rivalstva Rusije in Evropske unije in potisnjene so v to rivalstvo. Odločiti se morajo med Evropsko unijo ali Rusijo in to seveda predstavlja velike gospodarske in politične rizike za vse. Rusija povzroča veliko nemirov v družbah in tudi na področju zonanje politike. Zanima me, kaj boste storili za to, da prebijete ta začarani krok sporov na področjih, ki sem jih omenil. Zanima me, kakšna področja in, in kakšne ukrepe boste uvedli v sosedski politiki, zato da rešite probleme. Ali boste obiskali Kišinjo in druga mesta, zato da spregovorite o njihovih aspiracijah, da do leta 2020 postanejo države članice. Hvala. <clears throat> Sobald ich kann. Äh eh. Vse države, za katere sem pristojen, želim obiskati čim prej. Moldavija, Kišinjev je prav gotovo prednostni cilj, še posebej, ker bodo novembra tam potekale volitve. In še enkrat. Od posameznih držav in eh, ljudi v teh državah je odvisno, kako se bodo odločili za postopanje v prihodnosti, kako bodo zastavili odnose z Evropsko unijo v prihodnosti. Obstajajo različne možnosti, pristopi in rešitve, ampak eh, mislim, da ne moremo kar reči, da Evropska unija izvaja neko ekspanzionistično politiko. Ne, pripravljeni smo, imeti razumne odnose z državami partnerkami. Tisti, ki se želijo približati Evropski uniji, si zaslužijo našo podporo, ampak seveda vsaka država ima suvereno pravico in seveda njeni ljudje, da se o tem odločajo. Mislim, da je to zelo pomembno in upam, da bodo Rusi pripravljeni zadeve tako videti. ne želimo se sprožati sporov, ampak v interesu vseh nas in tudi v interesu Rusov mora biti, da v tej regiji zavlada blaginja, pravna država in spoštovanje človekovih pravic. Kajti na vse zadnje srečni ljudje delajo več in bolje, to prispeva tudi k blaginji to politiko izvajamo in te signale želim pošiljati navzven. Namreč gre za možnost sobivanja in morda bomo na koncu lahko odpovedali tudi sankcije. Vendar, če do tega ne bo prišlo, moramo biti pripravljeni sankcije uporabiti, kajti ne, mo ne moremo sprejeti kršitve ozemeljske celovitosti, naprimer, tega ne bomo sprejeli. Upam, da bomo lahko prišli do neke določene ravni v razpravah, ko bomo lahko o teh vprašanjih govorili brez sankcij. Hvala, gospod Harms. Hvala lepa, gospod Han. Razmere na vzhodu Ukrajine so trenutno takšne, da se številni bojijo, da boste vi kot eh, komisar za soseščino spet soočeni z novim zamrznjenim konfliktom, kakor velja za Pridnesterje, Osetijo in Abhazijo. Kaj menite o tem, kaj mora storiti Evropska unija v zvezi s tem? Kaj menite o sankcijah, govorite o obnovi regije, zanima pa me, kakšni so ukvirni pogoji za to? Moje drugo vprašanje zadeva boj proti korupciji in načelo pravne države v Ukrajini. To je bila ob želji po demokraciji in svobodi najmočnejša želja v Ukrajini in v gibanju Euromajdan. Kaj lahko stori Evropska unija? Kako lahko mi pri tako goreči želji kot Evropska unija storimo za to, da pomagamo Ukrajincem? Hvala. Ja, um, Ich meine in der Pri vprašanju vzhodne Ukrajine so zadeve relativno jasne. Ohranjanje ozemljske celovitosti Ukrajine je ključnega pomena. Tudi predsednik Porošenko je podal določene predloge v tej smeri. Imeli smo okrog pogajanj iz Minska in eh, gledano v celoti, upam, da smo na pravi poti. Razmere so krhke, to prav gotovo velja, to premirje se vedno znova krši in upam, da bo uvedba koridorja v širini 30 km prispevala k temu, da bo tam zavladal mir v tej regiji ampak za nas kot evropejce umestne rešitve ni, dokler ne bo zagotovljena ozemeljska celovitost, ne bomo popuščali proti Rusiji. Vendar upam, da bomo tekom pogovorov lahko prišli do ravni, ko Evropa ne bo več obravnavana kot da postavlja grožnje. In kar zadeva drugo vprašanje, zadnje izjave predsednika Porošenka, da želi približati Ukrajino Evropski uniji, so dobrodošle. V tej smeri namerava izvajati tudi reforme, omenjal je 50 do 60 reform. Upam, da je nekoliko razmislil o tej številki, ne pa jo kar potegnil iz lepega. Po mojem mnenju je to korak v pravo smer. To je pač najmočnejši pritisk, ki ga lahko izvajamo kot Evropska unija. Če si želijo države in ljudje blizu Evropski uniji, če se želijo približati Evropski uniji, potem morajo izpolniti določene pogoje in te zahteve so seveda zelo podobne tistim, ki so jih imeli ljudje Euromajdan, na Euromajdanu. Gre za boj proti korupciji, pravosodje, preglednost in tako naprej. Danke, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Priključila se bomo vprašanju gospoda Radoša. Gre za širitev. V pismu ste zapisali, tako kot je zapisal tudi Juncker, da v petih letih ne bo dodatne širitve. Dodali pa ste, da morajo ljudje še prebaviti pridružitev 13 tako imenovanih novih držav članic. To se mi zdi precej nevarno obeseditev, kajti to bi lahko pomenilo konec postopka širitve. In moje vprašanje za vas je, kako boste poskrbeli, da bodo državljani Evropske unije v prihodnih petih letih tako dobro prebavili trenuten proces, da bodo pripravljeni za novo širitev, kajti širitev na Balkan je del mirovnega procesa Evropske unije in s tem je treba nadaljevati. In še dodatek, kaj boste storili, če bi Islandija dejala, da si želi pristopiti k Evropski uniji zakonodaja so dejansko že približali Evropski uniji. Kaj bi storili, bo Islandija prav tako morala čakati? No, ta most bomo prečkali, ko bomo do tega prišli. Če si bodo Islandci premislili, bomo videli, kako hitro bomo lahko našli rešitev. Pri zakonodaji so precej daleč, ampak eh, če omenjam, vprašanja v zvezi z ribištvom, kmetijstvom in tako naprej, potem eh, je še prav gotovo nekaj manevrskega prostora za razprave. Ta prebava je, ta glagol je nekoliko težak, strinjam se, ampak eh, nekaj vam moram povedati. Kot evropejci bi morali biti na nekaj zelo ponosni in to vam povem kot nekdo, ki je že dolgo časa v gospodarstvu če bi, če katerakoli skupina tako hitro gospodarsko zraste, kot smo mi, potem je treba izhajati iz tega, da bo nekaj šlo na robe. Pred 20 leti nas je bilo 12, sedaj nas je 28. Strukture so popolnoma drugačne, konstrukcija je popolnoma drugačna. Če bi to preselili v gospodarske kroge, potem bi to bila prav gotovo precej dobra napoved za bankrot. Zato moramo poskrbeti za to, da vse skupaj funkcionira. Trenutno vse funkcionira, ampak poka po šivih. Ta širitev, ki smo jo zagotovili do sedaj, je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Ampak vedeti moramo, da moramo poskrbeti, da bomo sposobni vključiti naslednjo širitev in sam bi se izognil tej besedi prebaviti. Pa še nekaj, nujno je, da lastno prebivalstvo eh, prepričamo, kako dobra je širitev. To bo moja naloga in tudi naloga drugih komisarjev. Ljudje moramo pozitivno pripraviti na to, da bodo vedeli, da je v interesu vseh, da se Evropska unija razširi. Film. Alan Smith. Thanks, President. Uh, Commissioner... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, mislim, da se lahko strinjamo o naslednjem. Evropska unija je zelo dobra, kar zadeva mehko moč in eh, nekaj, kar povezuje vse sosedske države, je pomembna vloga Evropske unije pri zaščiti civilne družbe v vsaki državi, seveda pač v okvirih posamezne države. V svojih pisnih odgovorih pa predvidevate veliko večjo vlogo civilne družbe. To je nekaj, kar bi lahko pozdravili. Ampak eh, zanima me, kakšna je vaša ocena, o tem, kako dobro nam gre zaenkrat in kaj moramo storiti v prihodnosti. Več držav v soseščini ne samo, da ne krepi civilno družbo, ampak nekatere jo celo spodkopavajo, naprimer Egipt in nekatere druge. Zanima me, kakšna je vaša ocena tega in lepo prosim, da ste tudi bolj glasni v zvezi s tem, bolj glasni v zvezi s spodbujanjem teh eh, organizacij, kajti kmalo jih ne bo več tako veliko še posebej na jugu. Mislim, da je treba najprej pogledati, kakšno je stanje. Kakšne so razmere na področju civilne družbe? V Egiptu smo videli, da so sprejeli nov zakon o zvezi s tem. Preučiti je še treba posledice vsega tega, ampak uh, zagotavljam vam, da bom glasen v zvezi s tem. Prepričan sem, da je živahna civilna družba nujno potrebna za to, da zagotovimo spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Če ne bo raznolike civilne družbe, potem tudi demokracije ne bo. To je nekaj vrste predpogoj za demokracijo. Torej, obsežna in raznolika civilna družba. Še enkrat, zato smo namenili nekaj proračunskih sredstev specifično za razvoj civilne družbe, vendar opozarjam vas, da moramo povedati, da je treba preučiti, kako so zadeve tekle za enkrat in kje je mogoče izboljšati porabo sredstev, ki so namenjena Eh, civilni družbi, zato da bi pač zagotovili trajnostne rezultate in ustrezen napredek. Mislim, da bo to del odgovora na zahtevo gospoda Junkerja eh, v zvezi z tem, kaj bo oblikovalo sosedsko politiko v prihodnosti. Uh, you, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje zadeva Ukrajino. Ali sami Menite, da bi Evropska unija morala postati polnopravna članica Evropske unije ali nam boste rekli, da o tem še niste razmislili in nam ne morete dati odgovora? In povem vam lahko, da so te predstavitve namenjene temu, da slišimo vaša osebna prepričanja in tudi prepričanja ali stališča komisije. V vaših predhodnih izjavah sem slišal, da ste obžalovali, preložitev izvajanja pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina. To drži ali ne? In na koncu še nekaj v, kontakst, v kontekstu vaših izjav v zvezi z odgovorom na zadnje vprašanje. Me zanima, ali razumete, da se bogate države ne želijo pridružiti Evropski uniji, naprimer Švica in Norveška, Evropski uniji pa se želijo pridružiti revne države, ki bodo zelo obremenjevale evropske davkoplačevalce. <laughs> Thank you. We can share our. <laughs> Maybe we can change, and I'm sitting in the chair. Morda lahko sam sedem tja gor z vami, gospod predsednik. Prav. V zvezi z Ukrajino. Sem pragmatik, kakor sem že povedal. Nekateri smo bili tam na trgu Majdan, Jasno je, da si večina Ukrajincev želi pridržitve Evropski uniji. To je bilo jasno izraženo tudi na volitvah. To je bilo moč predvideti in to bi morali podpirati. Več ta trenutek ni mogoče reči. Predsednik Porošenko je obral precej realističen pristop. Rekel je, da če nameravajo uložiti prošnjo za pridružitev Evropski uniji, bo zato potrebnih veliko reform. Predlagal je tudi, da bi v naslednjih petih do šestih letih izvedli 50 do 60 reform do leta 2020. Torej. To bi lahko bila neka osnova za prošnjo v prihodnosti, ampak po mojem mnenju smo še daleč stran, ne samo v smislu morebitnega datuma, ampak tudi daleč od pogajanj o vsebini. Po drugi strani pa moramo vedeti, da si ljudje želijo, da bi se približali Evropski uniji, seveda tega ne smemo zavrniti. kar zadeva vaše drugo vprašanje. Kar zadeva odložitev izvajanja, s tem ni bil zadovoljen nihče, ampak to je na koncu vodilo mm, do primirja. Seveda pa je v interesu vseh, da se izognemo smrtnim žrtvam. Hvala lepa. Gordado da altri kot so povedali ostali. Zdi se, da je kriza v Ukrajini pozornost evropskih institucij preusmerila skoraj da izključno na vzhodno sosedstvo. Kar nekaj smo slišali o Rusiji, na jug ste kar pozabili, v času arabske pomladi je bilo veliko upanja, da bo prišlo do demokratskega prehoda, sedaj pa so stvari zamrle. Stvari se slabšajo, Libija bo vsak čas postala propadla država. In Libija je primer, ki kaže na to, da je bila Evropa kratkovidna v svoji sosedski politiki. Mislim, da kot Evropska unija sicer lahko ukrepamo v nujnih razmerah v tej začetni fazi, pa državam potem ne znamo več pomagati. Kriza na vzhodu je res huda, ampak tudi kriza na jugu je prav tako resna. 2900 ljudi je umrlo lani na tem območju, v mislih imam migrante. Zanima me, kako boste izboljšali sosedsko politiko, kakšne instrumente boste oblikovali za to, da ne bo Evropska unija vedno iskala samo začasne rešitve za razplantele krize. Hvala. Še enkrat vam zagotavljam, da bomo pozornost posvečali tudi jugu in ne bomo zaradi tega, ker ni več arabske pomladi, pozornost namenjali drugim področjem. Zato pa moramo zagotoviti tudi ustrezno osebje v generalnem direktoratu. Pozornost javnosti je pač sedaj bolj usmerjena na vzhod. Ampak znotraj komisije vam lahko povem, da obema področjema namenjamo enako pozornosti tudi kar zadeva osebje in eh, finančna sredstva, ki so predvidena za mm, postopanje v prihodnosti, so mm, ustrezno zastavljena. Veliko je težav, ampak nekaj je tudi pozitivnih primerov. Naprimer, če pomislimo na Tunizijo ali na napredek, ki ga vidimo v Maroku, pa tudi Jordanija, še zdaleč nismo tam, kjer bi želeli biti, ampak eh, rezultati kažejo, da je mogoče doseči pozitivne eh, rezultate, ostati moramo mm, zložni in eh, to velja tudi za Sirijo. Tam je težav veliko, ampak še enkrat vam zagotavljam, prepričani ste lahko, da komisija, začenči z mano in mojimi sodelavci, namenja pozornost južnemu sosedstvu. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar. Evropska unija in zunanja politika vključujejo tudi sankcije in to ima različne posledice tudi na uh, gospodarstva posameznih držav članic. Solidarnost bi imela in ima tudi gospodarske posledice. V okviru vašega prihodnjega portfelja vas želim vprašati naslednje. Ali boste sprejeli ukrepe, da preprečite negativne gospodarske posledice na vzhodu Evropske unije? Ali pa imate v pripravi nove instrumente, ki bodo pomagali tem državam za to, da premostimo gospodarske težave? Hvala. Um, to isto. Uh ne bo moja pristojnost, če me boste potrdili, ampak eh, o tej temi smo govorili v trenutnem kolegiju. Pomagati želimo kmetijstvu, naprimer, in na določenih področjih smo to sedaj ustavili, zato ker je prišlo do zahtev, ki niso bile popolnoma v skladu s pravili. Ampak če obstajajo ustrezni razlogi za to, se bomo s tem vprašanjem ukvarjali, vendar to bo naloga celotne komisije in eh, potem tudi držav članic, ki se bodo s to temo morali ukvarjati. I can help. Oh, sorry. Mr. Eh, Commissar, fly. Gospod komisar, komisar. Na letališču sem slišal, da se bodo vrata zaprla čez tri minute. Torej, če boste Vladimirju Putinu rekli, da bomo sprejeli Evropsko unijo v treh letih, me zanima, ali to ne bo jasen signal zanj, da ima tri leta časa, da razdrobi Ukrajino ali si jo podjarmi. Drugič, kaj pa Turčija? Kako dolgo lahko pustimo, da bodo trgali, trkali na naša vrata? Kako dolgo lahko zavlačujemo? Mislim, da bi jih morali sprejeti ali zavrniti. Rusija se nam smeji. V vrsta bla bla jih samo zabava. In še na zadnje. Ali ni zadnji čas, da odstranimo gospoda Lukašenka v Belorusiji in uvedemo demokracijo? Morali bi vedeti, da bo 70 odstotkov Rusov za Rusko federacijo ob pomoči Rusije seveda. In potem bomo imeli rusko vojsko na polskih mejah. Ja, eh, eh, v politiki se ne ukvarjam z kaj, kdo, komu in kdaj, ampak operiram z specifičnimi podatki. Uh, Vedno želim govoriti z posameznimi ljudmi. Sam sem bolj optimist kot pesimist, zato mislim, da je treba probleme reševati, ne pa jih oblikovati na novo. To nas mora voditi, biti moramo strpni in odločni. Če sem čisto odkrit. Evropska unija ima moralno moč in silo. Pred nikomer se nam ni treba skrivati in na koncu se bodo osmešili drugi, ne pa Evropska unija. Eh, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisārs kandidāts kungs. Nalipša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod Han. Prosim vas za konkreten odgovor na vprašanje ali in kdaj bomo ponudili Gruziji približevanje k Evropski uniji. To sprašujem zato, ker eh, ima država, ki jo tukaj zastopam, Latvija, podobne izkušnje kot Gruzija. Veliko reform smo izvedli. Vendar pa ni bilo jasne vizije, kar zadeva prihodnost. Pred kratkim sem bil v Gruziji in srečal sem se z eh, predstavniki eh, vlade, pa tudi z predstavniki opozicije in želja Gruzije je, da dobi jasen odgovor na to vprašanje čeprav je mogoče ta perspektiva še precej odaljena. Prosim za vaš osebno odgovor, tudi če ne morete govoriti v imenu uh, komisije. Ja, no, povsem se ne morem odvojiti od mnenja komisije. Gruzijski državljani so izrazili jasno željo. Sedaj imamo ustrezne sporazume, ampak zelo jasno je, da bo potrebno opraviti še veliko dela, še prav posebej, kar zadeva neodvisno sodstvo. Še kar nekaj tem je, kjer smo predvsej kritični. Gre za to, da je potrebno zagotoviti razvoj, ki bo zagotovil pravičnejšo in bolj pregledno obravnavo vseh posameznikov napetosti, ki se pojavljajo v družbi, je potrebno umiliti, kajti to je ključnega pomena, če želimo približati Gruzijo eh, Evropski uniji. Naredili smo že prve korake in sicer v obliki pridružitvenega sporazuma in prostotrgovinskega sporazuma, sedaj je potrebno te sporazume izvesti, kar bo vodilo v pozitiven razvoj. Hvala lepa. Andi Kristeja. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Vprašanje vam bom zastavil v romunščini. Kaj ti v eh, Moldaviji obstajajo velika pričakovanja glede tega zaslišanja in ljudje nas spremljajo po spletu. Gre torej za vprašanje, ki se nanaša na Moldavijo. Državljani podpirajo proevropsko vlado in tudi izvajanje ustreznih reform. Ob upoštevanju vsega tega, ali obstaja realistična perspektiva, da eh, se bo Moldavija pridružila Evropski uniji, če bo izpolnila te kriterije in ko bo preteklo eh, pet let. Mislim, da bi na ta način lahko naslovili tudi varnostna vprašanja in uh, ustrezno nastopali naše strateške interese v regiji. Najlepša hvala. No, zagotovo je to, kar ste na zadnje omenili, uh, potreben dopolnjujoč ukrep. Za podpredsednico eh, si bomo seveda prizadevali na tem področju. Kar zadeva Moldavijo, lahko povem enako, kot eh, sem povedal že v drugem, drugih primerih. Državljani so se zauzeli za približevanje k Evropski uniji. Mislim, da moramo to podpreti. da jih moramo pri eh, tem postopku spremljati. Sprejeli smo ustrezne ukrepe. Moldavija je prva država, za katero smo uvedli opustitev vizumskega režima. Torej, državljani več ne potrebujejo vizumov za vstop v Evropsko unijo. Vse to so ukrepe, ki vodijo v pravo smer. Vendar tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu in enako velja tudi za približevanje držav Evropski uniji. Mislim, da moramo biti dosledni eh, in pa temeljiti in volitve 30. Eh, eh, decembra bodo seveda pomembne in bodo lahko pomenile pomemben signal, In če bo ta signal takšen, eh, kot pričakujemo, potem bomo seveda Moldavijo spremljali naprej na poti v Evropsko unijo. Hvala lepa, Knut Fleckenstein. Kot uh, zadnji, ki bom zastavil vprašanje v, iz moje poslanske skupine, bi se rad osredotočil na tisto, pri čemer vas nisem razumel. Kaj ste mislili z preoblikovanjem sosedske politike? kako namerajte to politiko spremeniti v prihodnih petih letih. To, kar ste zapisali in to, kar je zapisal predsednik Juncker, morda ni bilo ravno tako zlobno, kot eh, je zvenelo v ošesih eh, določenih eh, oseb na Zahodnem Balkanu pogajanja eh, še zmeraj potekajo. Kaj pa tiste države, s katerimi pogaja ni? Eh, recimo govorim o Albaniji ali pa o Kosovu. Za Kosovo še nimamo vizumskega režima, ki bi ga že zdavne morali vzpostaviti. Potem pa sodelovanje z visoko predstavnico. Želimo, da ste močan komisar, ne želimo, da ste zgolj opazovalec. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno povdariti, da si Stefan File zasluži našo zahvalo. Ni lahko doseči napredka na tem področju. Vem, kako intenzivn je njegov delovni dan. Eh, z njim sem se usedel, ko je ravno kar eh, prispel eh, iz Albanije. No, kava ni dobra, niti pri njem, niti pri meni, tako da je vseeno, kje se sestaneva. Ampak Oba opravljava podobno delo. Tudi on mora čez nekaj eh, časa eh, poskrbeti za revizijo in razmisliti o tem, eh, kako nadaljevati. Izkušnje iz regionalne politike z zelo konkretnimi projekti, z zelo konkretnimi programi, izkušnje, ki sem jih zbral na področju čezmejnega sodelovanja, mi lahko pomagajo, pri eh, usmerjanju eh, na dosegu rezultatov, tudi na področju širitvene politike, bolj konkretno govorim o Zahodnem Balkanu. In eh, zatem je povezano to preoblikovanje sosedske politike in eh, mislim, da lahko zelo veliko dosežemo z konkretnimi projekti. Čeprav posebej, če pomislim na konkretno vprašanje, ki so bila danes zastavljena. S konkretnimi ukrepi lahko izboljšamo situacijo v teh državah. Kaj pa sodelovanje z gospod Mogherini? Tukaj gre za politični koncept in konkretne dejavnosti in uh, ti dve področji morata biti seveda tesno povezani. Včeraj sva imela z gospod Mogherini pogovor uh, in seveda ga bo potrebno še nadgraditi, ampak želimo prilagoditi instrumente političnim načrtom. Na političnem področju morava, bova morala z gospod Mogarini seveda sodelovati. In vsi tisti, ki delajo politične eh, načrte, se morajo seveda zavedati, da ima vsak komisar besedo da ima vsak eh, komisar en glas in zaradi tega ima tudi določeno težo. Zunanja politika mora seveda biti jasno oblikovana v povezavi s sosedsko politiko. Sedaj pa primer Albanije. Eh, kmalo bomo dobili poročilo o napredku in eh, svet bo, pričakujem, sledil našim priporočilom. Kar pa zadeva Kosovo. Eh, vem, eh, da tudi vi veliko potujete in tudi jaz sem se pozanimal o situaciji. Nekaj tehničnih vprašanj bo potrebno še rešiti in upam, da bo to eh, z oblikovanjem nove vlade tudi možno. Gospa Teoharus. Hvala lepa. Gospod komisar. Evropska unija je po eni strani naprtila zelo stroge sankcije Rusiji, po drugi strani pa eh, milijone vlaga v Turčijo. Turčija pa krši eh, številna mednarodna pravila. Turška vojska zaseda tretjino eh, ozemlja otoka Cipr. In v turškem delu ni, nobenih, ni nobene krščanske manjšine več vedno znova prihaja do grožen, svet pa se na to sploh ni odzval. Ali menite, da je to obnašanje v skladu z e, obnašanjem držav članice Evropske unije? Ali je dobro, da vodimo takšno e, dvojno politiko? država, ki je članica Evropske unije, mora biti zaščitena pred državo, ki je kandidatka za članstvo. O tem smo že pogosto razpravljali. In kot sem že povdaril, se bom moral pogovoriti z vsemi udeleženci v eh, tem postopku. Zelo dobro poznam situacijo na Cipru tekom uh, predsedovanja Cipra Evropske unije sem tesno sodeloval uh, eh, z tamkajšnjo vlado in zaradi tega sem se zelo dobro seznanil z uh, situacijo v državi. Poleg tega pa sem pri upravljanju svoje trenutne naloge sodeloval pri izvajanju številnih projektov v Turčiji. Situacija ni preprosta in to je tudi razlog za to, da pri pogajanjih sedaj ne napredujemo. In Evropska unija tega seveda ne more sprejeti in zato bo to tudi tema, eh, ki jo bomo obravnavali v pogajanjih z eh, Turčijo. Gospod Džip. Hvala lepa. Gospod komisar, ste eden izmed sedmih komisarjev, ki ste ste že delali v Evropski komisiji, imate izkušnje na področju regionalne politike in zanima me, v kolikšni meri eh, bi vam lahko te izkušnje iz regionalne politike koristile tudi pri eh, širitveni politiki. Ali lahko pričakujemo večji poudarek sodelovanju med regijami? Eh, pa tudi sodelovanju med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ali eh, boste v večji meri uporabljali elemente oziroma instrumente zunanje pomoči Evropske unije? Kaj pa povezava naših političnih ciljev z finančnimi instrumenti na področju širitvene in sosedske politike? Kaj menite o tem? Ja, mislim, da lahko uporabim svoje izkušnje pri načrtovanju in pa pri izvajanju eh, projektov. Kot sem eh, danes že večkrat dejal, je bil to tudi eden izmed razlogov za odločitev eh, predsednika Junkarja, da me predlaga ravno za to področje. In poskušal bom, če mi boste seveda dali mandat, Eh, delo ustrezno zasnovati, tako da bomo z konkretnimi in prepoznavnimi projekti uspodbujali razvoj eh, sosednih držav in držav kandidat. Kajti ključnega pomena je po mojem mnenju tudi prepoznavnost Evropske unije v državah kandidatkah in v potencijalnih državah kandidatkah, pa tudi v našem neposrednem sosedstvu. Kajti kot eh, opazovalca me je motilo že to, da Evropska unija na voljo da največ sredstev, ampak eh, prebivalci v eh, državah pravzaprav sploh ne vedo, da so v veliki meri prejeli evropska sredstva, torej prepoznavnost eh, Evropske unije in eh, evropskega zagotavljanja sredstva je vsekakor potrebno okrepiti. Potrebno je ukropiti prepoznavnost evropskih davkoplačevalcev in tudi to eh, bo seveda prispevalo k dosegi naših zunanje političnih ciljev. Gospa Švica, hvala lepa. Zelo me veseli, eh, da so vam dodelili ravno eh, ta portfelj, kajti mislim, da boste lahko uporabili svoje izkušnje. Na začetku ste izpostavili Jadransko-Jonski koridor, pa eh, tudi povezovanje prometnih koridorjev TNT. Upam, da bo prišlo do ustreznih ulaganj in vem, da je težko predvidevati, kako se bo Jadransko-Junski koridor razvijal, ampak eh, morda imate kaj več informacij o tem. Dejali ste, da se želite osredotočiti na kakovost in ne na eh, hitrost. In kako boste prepričali prebivalce Bosne in Hercegovine, da se članstvo v Evropski uniji splača? Kaj pa Srbija? Kako jo boste prepričali? da se bolj splača približevati Evropski uniji, kot eh, pa koketirati z Putinom in pa Rusijo. In poleg tega želim povdariti tudi, eh, da bo Hrvaška ustrajala pri tem, da se razjasni, kje je 1650 pogrešanih oseb eh, iz Balkanske vojne frau zucker zu letzterem ist aus meiner warte nichts hinzuzufügen das ist unsere aufgabe. No. To je seveda naša naloga, to je e, naša obveza in kar zadeva Bosno in Hercegovino, naj povem, da so ravno prometne povezave, vi veliko bolje poznate situacijo kot jaz, e, ampak če se ogledate zemljevid, vidite, kako zelo pomembne so prometne povezave. E, ki bodo zagotovile, da bo Bosna in Hercegovina del Evrope in v prihodnosti, v daljni prihodnosti ali pa v bližnji prihodnosti, eh, bi lahko morda postala še več. Ljudi moramo medsebojno povezati in sicer v konkretnem eh, pomenu te besede in eh, Na ta način bomo zagotovili veliko več možnosti in ena izmed mojih prioritet na Zahodnem Balkanu je izvedba konkretnih dejavnosti. Želim poskrbiti za povezovanje in prispevati k temu, da se bo regija razvila in da se bodo različne države posamično razvijale v smeri Evrope. Gospa Manesku. Mulțumesc, domnule președinte. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja, najprej bi vam rada čestitala za uh, mandat, ki se vam je pravkar iztekel. Želim vam veliko sreče pri upravljanju prihodnega mandata ne vem, zakaj si predsednik Juncker in vi želite, da potekajo priprave na eh, pristop eh, k Evropski uniji v prihodnih petih letih. Leta 2014 eh, je Republika Moldavija že izpolnila kriterije oziroma dosegla cilje, ki se jih je zastavila v zvezi z sodelovanjem z Evropsko unijo gre za priprave te države na pristop k Evropski uniji. Zanima me, ali boste eh, pri opravljanju svojega mandata sprejeli eh, Moldavijo eh, v kljub držav, ki se pogajajo z Evropsko unijo, če bo seveda država na to pripravljena. Kaj pa situacija v Gruziji? Upam, da ne boste države obravnavali v svežnju, ampak da se boste osredotočili na vsako državo posebej. Ja, seveda. V vsako državo bomo obravnavali eh, posamično in eh, zadev ne bomo zgolj sprejemali, eh, poskrbeli bomo za spremljanje. Vendar pa je seveda to odločitev vsake suverene vsake suverene države. In pri volitvah v Moldaviji se bo izkazalo, um, v katero smer se želi država razvijati. Ne gre za to, da bi si predsednik Junkar in jaz želela, da čakamo najmanj pet let. To, kar želimo vsi, je, da se kaj naučimo iz uh, preteklih napak. Če bo neka nova država postala članica Evropske unije, mora od prvega dneva naprej izpolnjevati kriterije, kar zadeva eh, članstvo v Evropski uniji. Vsi zelo dobro poznamo težave, ki so se pojavile v primeru Romunije, eh, kar zadeva eh, absorpcijsko sposobnost in tako naprej. Mislim, da je to nekaj, česar pri prihodnih državah, ki se nam bodo pridružile, ne potrebujemo. Če se bomo dobro pripravili, potem bo naš uh, uspeh uh, toliko večji. Grotulalok. Uh. Gospod Tkaš, najlepša hvala. Rad bi vam čestital. Ne na vse zadnje tudi zato, ker ste dejali, da v prihodnih petih letih ne bo pristopa, novega pristopa k Evropski uniji. Ampak seveda se potem zastavlja vprašanje, ali bo pristop torej še zmeraj privlačen, kako bomo učinkovito spodbojali države kandidatke, da bodo izvajale eh, zahtevane reforme. Kako jih bomo pripravili do tega, da bodo spoštovali človekove pravice, načelo pravne države in eh, vse zaveze, ki so z tem povezane za Evropo je še prav posebej pomembno, da se zagotovi spoštovanje pravil eh, oziroma spoštovanje manjšin v vseh državah kandidatkah v Srbiji, Bosni in Hercegovini in tako naprej. Avtonomnost teh manjšin je predpogoj za stabilnost v tej regiji. Kaj nameravate storiti? da bi zagotovili spoštovanje manjšin v eh, teh državah oziroma v tej regiji. Ja, to je seveda del pogajen z temi državami. V drugem členu Lizbonske pogodbe je to uh, tudi že jasno zapisano. To je del uh, naših prizadevanj. Gre za to, da želimo zaščititi manjšine in Spoštovanje pravic manjšin je ključnega pomena za delujočo družbo. In zato mi je žal oziroma me celo boli, da moramo to vrstne stvari zahtevati. Zaščita manjšin ni le pogoj, ampak je tudi pomemben eh, prispevek eh, k blaginji družbe in upam, da bodo to sporočilo končno razumeli vsi in povsod. Tam, ker tega še ne razumejo, je potrebno to jasno izpostaviti. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi resno spremljanje napredka v državah kandidatkah. Vendar pa moramo biti seveda tudi temeljito pripravljeni, tako da bo vsaka nova država članica že s prvim dnevom postala tudi polnopravna članica. Kajti to bi pokazalo tudi, da smo znali uporabiti svoje izkušnje in da je vse od teh držav v rokah njenih državljanov v prihodnih petih letih bo to ključnega pomena. Prepričan sem, da ko se bomo čez pet let ponovno sestali, oziroma če se bomo ponovno sestali, da bomo vsi skupaj ugotovili, da smo naredili velik korak naprej in da smo lahko zadovoljni in da uh, se bodo v ognjenem primežu pokazale številne luknje. To je vsaj moj oseben cilj. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod komisar, imate pravico, da zaključite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da so, bila, da so bili zadnji odgovori eh, že eh, pokazatelj tega, eh, kar želim povedati v zaključek. Rad bi se vsem zahvalil za to razpravo. E, to je zame pozitivna dežavu izkušnja. Pri prvem zaslišanju sem imel občutek, da to ni toliko zaslišanje kot e, izmenjava mnen in tako gledam tudi na vaše sodelovanje z vami v prihodnosti. Mislim, da e, moramo voditi pozitiven dialog in to nas bo pripeljalo do rezultatov. Eh, ki nam bodo omogočili napredek. Seveda se ne moremo vedno sto odstotno strinjati, to je v eh, učinkoviti demokraciji tudi nerealistično pričakovati. Vsekakor ne strinjanje ne pomeni nič tragičnega. Pomembno pa je, da vsi želimo doseči napredek v interesu naših državljank in državljanov. Evropski projekt mora napredovati evropske interese moramo zaščititi tudi v prihodnosti, mogoče še bolje, kot smo to počeli v preteklosti. In zagotavljanje evropskih interesov mora vplivati tudi na napredek v našem sosedstvu. Situacija za državljane v sosedstvu se mora izboljšati, zagotoviti moramo večjo varnost in pa boljšo perspektivo za prihodnost prihodnost, ki bo tem državljanom omogočila, da ostanejo v svojih državah in ki bo zagotovila tudi perspektivo za njihove otroke in vnuke. Evropska unija ima v sosedstvu velik potencial Potrebno je zagotoviti, da se bodo ljudje lahko prosto gibali, da bodo svobodno živeli in da bodo lahko resničili svoj potencial tam, kjer si to želijo. In če bomo k temu lahko prispevali v naslednjih petih letih, potem mislim, da smo že dali velik eh, zgodovinski prispevek k prihodnosti. Pripravljen sem pet let eh, zauzeto, in predano delati na tem področju in upam in verjamem, da me boste pri tem podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Vidite, da je ta odbor prijateljski odbor, sicer ne bi dobili tako prijateljskega aplauza lahko pa si tudi predstavljate, da lahko postanemo eh, tudi precej neprijateljski v prihodnih letih. Ampak osebno eh, gledam na eh, ta aplaus kot na pozitivno oceno in zahvaljujem se vam za eh, podano predstavitev in za odgovore. Seveda se ne strinja vsak s takim odgovorom tudi ne bi bilo prav, če bi bilo temu tako, ampak mislim, da imamo dobro izhodišče za uh, sodelovanje v prihodnosti. In ponujem vam dobro sodelovanje, če vam bomo dali prijazno popotnico. Najlepša hvala. Koordinatorji pa se bodo sedaj sestali v dvorani 4Q1 da se pogovorimo o tem ljubečem pismu kandidatu za komisarja. Da bi